Okay, good morning, dear colleagues. We will start our. Dobro jutro, dragi kolegi. Začeli bomo z našo sejo. Tolmači pa vas z obžalovanjem obveščamo, da smo z administracijo Evropskega parlamenta v delovnem sporu glede naših novih delovnih pogojev. Zato smo izdali tudi stavkovno opozorilo. Posledično vas žal obveščamo, da bomo z delom končali točno ob 12.30 ob predvidenem času za konec sestanka. Prejeli ste osnutek dnevnega reda, mislim, da ga lahko sprejmemo. Imamo pa tudi nekaj sprememb. Koordinatori so imeli sejo 25. in 26. aprila in želeli so predstaviti rok za to poročilo, torej nismo imenovali uh, poročevalca oziroma pripravljalca mnenja. Rok za vložitev predlogov sprememb bo določen in potem bomo o predlogih sprememb glasovali. predsednik eh, bo eh, poročevalec eh, in poročilo bo predloženo odboru za ribištvo kot pristojnemu odboru. Rok za vložitev predlogov sprememb je 14. juni do 11. ure. Glasovanje bo potekalo 9. in 10. oziroma 10. julija in glasovanje v odboru za ribištvo še ni bilo določeno. Drugič, evro 5 eh, gre za odobritev eh, vozil eh, in pa motornih koles in koordinatori so se odločili, da bodo določili rok za vložitev predlogu sprememb za predlog komisije. Enak, veljav bo enak postopek kot pri prejšnjem dosjeju in rok za vložitev predlogu sprememb je 19. juni do 11. ure in glasovanje v odboru NV bo potekalo 30. Septem 13. septembra, v imku pa 10. oziroma 11. oktobra bomo videli. Tretje sporočilo, eh, delavnica o digitalizaciji in velikih podatkih eh, organizirajo skupina za zdravje, ki jo vodi Soledatka Bezon, ki jo vodita Soledatka Bezon in Alois Peterle in potekala bo 19 junija od 10. do 12. ure in vsi člani odbora NV eh, so vabljeni, da se eh, te delavnice udeležijo. Eh, poleg tega bomo odpovedali popovdanski seji 21. in 28. junija. Za vsak slučaj bomo uh, ohranili uh, sicer osnutek uh, sestanka, če bo potrebno, bomo sestanek kasneje organizirali, dopoldne pa, bo glasovanje, dopa, dopoldne pa bodo sestanki normalno potekali. Tolmačenje je na voljo v 20 jezikih, razen za estonščino, latviščino, malteščino in pa galščino in imam še kratko sporočilo tolmačev. Tolmači vas z obžalovanjem obveščajo, da so z administracijo Evropskega parlamenta v delovnem sporu glede novih delovnih pogojev, na kocki je kakovost tolmačenja za poslance in pa državljane. Posledično vas tolmači že obveščajo, da bodo z delom končali točno ob predvidenem času za konec sestanka, torej ob 12.30. Seja se prenaša prek spleta, dokumente imate na voljo v elektronskem dosjeju. In potem še sporočila glede sestanka koordinatorjev z dne 16. maja. Eh, prejeli ste jih eh, v elektronski obliki in če ni nobenih pripomb, potem veljajo za priporo ta priporočila za sprejeta in potem eh, še zapisnik z dne 19. 20. februarja, če ni nobenih pripomb oziroma če jih ne bo do konca tega seje, potem eh, velja zapisnik za sprejetega. Potem pa imam tudi nekaj informacij v zvezi z medinstitucionalnimi pogajanji in sicer o petih različnih točkah. Najprej o uh, medicinskih proizvodih. Svet se je osredotočil na določila eh, glede eh, uskladitve navedbe eh, lasnosti posameznih zdravil. Tukaj gre tudi za homeopatska zdravila, za medsebojno oziroma vzajemno priznavanje in pa za oceno okoljskega tveganja in uh, podatke o tem, kako tudi o dveh svežnih povezanih z uh, homeopatskimi proizvodi in pa usporedno trgovina. Um, o vsem tem eh, sta instituciji imeli pozitivno razpravo. Poteka je tudi šesti in zadnji neformalni trialog o um, veterinarskih uh, proizvodih, ki je potekal 5. junija 2018. In uh, pri tem zadnjem trilogu so se parlament, svet in komisija dogovorili o uh, končnih določilih. Eh, ta sporazum bo predložen Koremperju 13. junija in o njem bomo glasovali v našem odboru 20. junija. In še Energetska unija. Tretji neformalni trialog je potekal 23. maja. Parlament, svet in komisija so se dogovorili o številnih določilih na tehnični ravni in imeli so celo vrsto Imeli smo celo vrsto pogajanj o eh, štirih različnih eh, tematskih eh, področjih. Velik napredek smo, nasegli, smo dosegli na prvem tematskem področju, ko gre za energetsko varnost, notranje energetski trg in pa energetsko revščino. Dosegli smo sporozum glede energetske varnosti, dali smo mandat na tehnični ravni za, za okrožitev oziroma rešitev preostalih treh odprtih točk na področju energetske varnosti. Eh, notranjega energetskega trga in poleg tega smo sprejeli tudi besedilo glede energetske revščine. Svet in parlament sta se dogovorila tudi glede mandata eh, za besedilo o eh, transparentnosti na področju financiranja boja proti podnebnim spremembam. Instituciji sta dosegli napredek tudi na področju makroregionalnega sodelovanja. In potem še sedež eh, agencije, eh, Evropske agencije za zdravila. Eh, drugi neformalni trialog je potekal 22. maja in inštitucije so se dogovorile, da je potrebno pogajanja čim prej zaključiti, zato da bi zagotovili tekoče poslovanje EME. Ta sestanek se je osredotočil na pregled trenutne situacije in sprejeti so bili predlagani eh, predlogi sprememb. Eh, potekala je tudi predstavitev predsedstva o novem mandatu oziroma posodobljenem mandatu agencije. In Evropska komisija je podala predloge sprememb 4 in 6. Evropski eh, parlament je povdaril, da želi revizijo postopka za dodelitev sedežev Agencije Evropske unije in zahtevajo popolno vključitev Evropskega parlamenta Definicija, predstavitev in označevanje žganih pijač, eh, uporaba imen žganih pijač in predstavitev ter označevanje drugih živil in eh, zaščita eh, geografske označbe za žgane pijače. Prvi neformalni trialog je potekal 24. maja 2018. Parlament, svet in komisija so imeli prvo izmenjavo mnen. Govorili so o temeljnih prioritetah in pa izmenjali eh, so temeljna stališča. Razprava je bila konstruktivna in eh, doseženi eh, so bili sporazumi na številnih področjih vendar pa eh, zaradi številnih tehničnih eh, vidikov eh, sta se predsedstvo in pa Evropski parlament odločila, da se boste na prihodnem trilogu ukvarjala z tehničnimi vprašanji. Drugi trilog bo potekal v sredo 27. junija in na zadnje še vzpodbujanje energije iz obnovljivih verov energije gre za prenovitev Eh, potekali so štirje eh, trialogi in odbor ITRE je pristojni odbor. Prvi trialog eh, je vseboval predstavitev eh, mandatov, drugi trialog se je osredotočil na določila, ki se nanašajo zgolj na pristojnosti odbora Inve, eh, ITRE. ENVI pa ima izključne pristojnosti na področju trajnosti in pa hm, toplogrednih eh, plinov. Eh, in eh, kar zadeva cilje za eh, napredna biogoriva in številne druge definicije. Na tretjem trilogu 17. maja je Evropski parlament podal številne kompromisne predloge in poročevalec je potem povdaril tudi politični pomen stališča Evropskega parlamenta glede členov 8 in 10 in glede informacij o geografski geografskem poreklu uh, eh, biogoril v členu 27. Uh, eh, sprejet je bil sporazum glede drugih določil uh, v členu 26. V členi 26, 27 in 28 in sicer na tehnični ravni četrti trialog šestega. Junija je vseboval kompromisni predlog glede člena 27 in eh, pogovori so potekali tudi o možnem kompromisu eh, glede eh, pragov za učinkovitost. In razpravljali so tudi o možnostih, kar zadeva pristojnosti odbora NV za biogoriva. Naslednji trilog bo potekal v Strasburgu. Sedaj pa prehajamo k uh, predstavitvi uh, študije EPRS. Glede izvajanja uh, poročila o proizvodih za zaščito rastlin. Najprej dajem besedo EPRS in sicer za največ 15 minut gospa Ekaterina Karamfilova bo predstavila uh, to poročilo in skupine lahko prispevajo k razpravi. In sicer lahko govorite tako o tej študiji, kakor tudi o poročilu. Tudi odbora Agri in Pest sta odbora pristojna za to točko in zaradi tega lahko tudi eh, člani teh dveh, odbo teh dveh odborov sodelujejo v eh, razpravi. In sedaj dajem besedo EPRS, gospa Ekaterina Karamfilova. Najlepša hvala. Veseli me, da lahko predstavim našo peto študijo o Eh, izvedbenih eh, poročilih eh, in naša študija temelji na obstoječih podatkih in pa podatkih, ki smo jih zbrali sami in zahvaljujem se vsem članom, ki so sodelovali pri zbiranju podatkov. Zahvaljujem se tudi zunanjim raziskovalcem, ki so sodelovali na različnih področjih iz uh, časovnih razlogov uh, ti zunani izvedenci ne bodo mogli sami predstaviti svojega mnenja in zaradi tega bom skušala združiti teh 400 strani uh, v nekaj minut. Uh, glavni problem je, da cilji niso bili doseženi. Kateri cilji niso bili doseženi? Naj najprej razložim to uredba želi zagotoviti, eh, da bi ti proizvodi bili varni za zdravje in pa za okolje, da ne bi ogrožali delovanje notranjega trga in da bi bila zagotovljena eh, tudi zaščita kmetijstva. Ogotovili smo, da vsi pogoji niso bili izpolnjeni in eh, težave pri tem, kako se izvajajo temeljni elementi. In sicer gre najprej za odobritev eh, posameznih eh, sestavin na ravni Evropske unije. Eh, potem je tukaj, so tukaj nacionalni postopki odobritve in pa izvajanje na ravni Evropske unije. Ampak naj najprej začnem z odobritvijo, kako se začne celoten postopek. Najprej se določena sestavina oceni. Eh, glede na eh, škodljivost določeni so eh, natančni kriteriji in če je ugotovljeno, da ta snov ne vsebuje nobenih nevarnih snovi, potem je odobrena. To pomeni, da gre bolj za dejansko škodljivost in ne toliko za možno tveganje. In rezultati ocene eh, so potem eh, vključeni eh, v dosje o tej snovi in določi se identificirano tveganje. Potem to obravnava odbor in sicer komitološki odbor PAF. Sedaj pa si oglejmo težave, ki so povezane z odobritvijo eh, teh fitofarmacijskih sredstev. Najprej znanstvena ocena eh, posameznih eh, sredstev, potem delovanje pristojnih nacionalnih odborov in potem postopek odobritve. Kar zadeva ocenitev posameznih sredstev, imamo težave z harmonizacijo. Če tudi se je usklajevanje izboljšalo, kot recimo na področju toksikologije, Eh, niso bili doseženi konkretni rezultati, recimo eh, na eh, področju ekološke toksičnosti. To pa je posledica tega, da še niso bila ocenjena vsa tveganja. Na ta način ta sredstva neposredno vplivajo na kmetijsko proizvodno zdravje in okolje. Poleg tega določene države članice eh, ne sledijo smernicam, ki niso um, zakonsko zavezujoče. In zaradi tega nastaja negotovost, eh, zaradi tega, ker eh, se ne ve, kateri kriteriji bodo veljali v oceni. Vse skupaj je odvisno od tega, kateri pristojni odbor je odvisen za oceno in to se ne bi smelo dogajati Morali bi zagotoviti enotne standarde v vseh državah članicah. Drugi problematičen vidik se nanaša na pristop kot takšen in kako se ta izvaja v praksi. Naj naštejem tri eh, točke, ki so razlog za zaskrbljenost. Um, pristop, ki temelji na eh, škodljivosti, je v nasprotju z eh, pristopom, ki temelji na tveganju. Potem pa je tukaj tudi ocena, eh, pri čemer je potrebno določiti, ali je bila eh, ta izvedena neodvisno in nepristransko. Eh, kdo bi moral uložiti dokaze za oceno? Trenutno te dokaze zagotavljajo zgolj tisti, ki zgolj vlagatelji O tem bom podrobneje spregovorila kasneje. Druga točka se nanaša na pristojne nacionalne organe. Ugotovili smo, da velika večina pristojnih organov pripravlja ocene, ki jih potem posreduje EFSI. Obstajajo pa velike razlike med. Eh, nacionalnimi pristojnimi organi, eh, kar zadeva razpoložljivo strokovno znanje. Nekateri nacionalni organi imajo premalo zaposlenih in delo ni dobro razporejeno med eh, državami, porazdeljeno med državami članicami. To eh, vodi v zamude pri ocenjevanju in to vodi v zamude pri celotnem postopku odobritve. Od po drugi strani pa različno strokovno znanje in različni pristop vodita eh, v razlike eh, v eh, ocenjevanju. In številne države članice tudi ne sodelujejo v postopku medsebojnega ocenjevanja v okviru EFSE to je težava zaradi tega, ker je to postopek, ki je v veliki meri odvisen od udeležbe držav članic. In zaradi tega EFSA ne more ustrezno izvajati nadzora. Zaradi tega je uh, enakomerno oziroma uravnoteženo izvajanje direktive nemogoče. Tretji vidik je preglednost. Ugotovili smo, da je preglednost problematična. Preglednost je tretji pomembni vidik eh, in uh, preglednost je pomembna uh, na ravni pristojnih nacionalnih organov. Težave so izpostavljene šele v. Uh, medsebojnem uh, pregledu EFSE in uh, pogosto uh, ne naravno najbolj preglednosti prijazen način. Tako je težko ugotoviti, težko ugotoviti, kako so potekale razprave oziroma uh, kako so bili navedeni razlogi za oceno. Zaradi tega se ne spoštuje vedno znanstveno mnenje pristojnih organov ali pa EFSE, posledično se zmanjšuje zaupanje državljanov. Naj preidem k drugemu instrumentu, gre za odobritev fitofarmacijskih sredstev na nacionalni ravni gre za oceno posameznih snovi, eh, ki poteka izključno na ravni držav članic. Glavne težave pri izvajanju so povezane z znanstveno oceno posameznih proizvodov, predvsem gre tukaj za kumulativni učinek, eh, potem gre eh, za preglednost in pa za uspešnost pristojnih nacionalnih organov. naša ocena je ugotovila, da prihaja do zamud uh, pri uh, podajanju ocen in uh, eh, da se ne spoštujejo roki. Trije razlogi so za to. Pristojni organi nimajo dovolj uh, delovne sile, potem, oziroma dovolj zaposlenih, potem breme ni enakomerno razporejeno med uh, nacionalnimi organi in uh, nacionalni organi različnih držav članic si med sebojno ne zaupajo in to vodi v izkrivljanje notranjega trga. Poleg tega pa eh, to vodi tudi v pomankanje sredstev za uporabnike in nekatere države članice celo odobrijo proizvode uh, za katere je dokazano, da so eh, škodljivi za okolje in zdravje. Poseben primer pa je člen 53 uredbe, ki eh, želi zagotoviti manevrski prostor eh, za delovanje, če obstaja tveganje, ki se mu ni mogoče upreti na noben drug način vendar eh, države članice ta člen uporabljajo v nasprotju z eh, nameni eh, zakonodajalca in to bom kasneje prikazala v študiji. Če tudi preglednost ni v osredju pozornosti, smo ugotovili, da obstajajo države v državah članicah. Recimo, kar zadeva razpoložljivost informacij in pa dostop do informacij o celotnem postopku to uh, onemogoča deležnikom, da bi razumeli celoten postopek in da bi razumeli, kako so bile sprejete odločitve pristojnih organov. In uh, na zadnje naj spregovorim še o izvajanju, to je tretji instrument uh, te uredbe. Naše ugotovitve kažejo, da proizvodi, ki so na voljo, niso vedno v skladu z postopkom odobritve, predvsem kar zadeva sestavo uh, in pa uporabo. Tukaj gre tako za proizvode eh, Evropske unije, kakor tudi za proizvode, ki se izva, uvažajo iz tretjih držav. Tukaj gre za težave z eh, delom nacionalnih eh, organov, hkrati pa tudi za vrzeli v uredbi kot takšni. To negativno vpliva na okolje, zdravje, pa tudi na kmetijski trg. V zaključek. Naj povem, da je eh, izvajanje vseh treh instrumentov problematično in seveda težave presegajo zgolj oceno posameznega proizvoda. In sedaj prehajam k temeljnemu sporočilu eh, današnjega jutra. Le širša slika izvajanja bi lahko spodbudila ustrezno politično razpravo. In študija EPRS je to jasno pokazala. In to je glavna dodana vrednost našega dela. Podali smo tudi priporočila, ki si jih lahko ogledate v študiji. S tem zaključujem. Hvala lepa za vašo pozornost. Skupaj eh, z ekipo sem pripravljena odgovoriti na vaše vprašanje. Eh, dve izmed članic ekipe nista mogli sodelovati v današnji razpravi in se zato upravičujete, vendar pa sta pisno pripravljeni odgovoriti na vaše vprašanja. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo eh, poročevalcu gospodu Bohu. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Rad bi se najprej zahvalil Ekaterini, ne le za uh, odlično predstavitev kajti tukaj gre za pet let, eh, ki so bila sedaj, pet let dela, ki so bila sedaj strnjena v teh 15 minut. Rad bi se zahvalil na splošno službi EPRS eh, za opravljeno delo. In njihova študija je dolga več kot 500 strani. Rad bi se zahvalil tudi uh, avtorjem prvotne študije. Eh, ki so z dvema izjemama danes eh, prisotni v dvorani. Kasneje se bomo lahko z njimi pogovarjali in jim zastavili vprašanja in priporočam, da to tudi storite. Pogosto govorimo o tem, kako pomembno je delovati v skladu z zadnjimi znanstvenimi dognanji in sedaj je čas, da to tudi storimo. Pred seboj imamo nekaj edinstvenega. In eh, to je zelo pomembno eh, tako za to poročilo, kakor tudi za odbor PEST. Obsežna ocena, eh, primerljiva z oceno, ki smo jo dobili sedaj, še nikoli ni bila izvedena v zadnjih desetih letih. Deset let že imamo to zakonodajo, pa šele, daj, šele sedaj ocenjujemo, kako deluje. Poleg tega eh, komisija eh, pripravlja eh, tudi prenovitev uredbe za pesticide. Upošteval sem tudi druge relevantne študije, sodbe sodišča in tako naprej. Ko sem pripravljal poročilo, sem se seveda moral omejiti eh, na eh, določeno število znakov, torej sem se skušal osredotočiti na najpomembnejše vidike, ki so v pristojnosti odbora. Envi, ker nisem mogel vsega vključiti v poročilo, bom vložil nekaj dodatnih predlogov sprememb, seveda. Hkrati pa si želim, da bi bilo to poročilo kratko. Eh, in eh, pa eh, relevantno in mislim, da seveda poročilo ne more vsebovati vsega, kajti potem bi bilo kot božična jelka brez kakršnega koli jasnega sporočila. Odbor AGRI bo 20. junija glasoval o svojem mnenju. Ne želim govoriti o podrobnostih, ampak naj na kratko spregovorim o treh prioritetah. Prvič, obstajajo težave z izvajanjem in te težave bo potrebno rešiti z tesnim sodelovanjem med državami članicami in pa komisijo. Imamo zelo dobro eh, uredbo na papirju, ampak cilji v praksi niso eh, doseženi. Torej, potrebujemo uh, učinkovito izvajanje na ravni držav članic. Naj še prav posebej eh, poudarim, eh, da eh, ni ustrezne harmonizacije podatkov in to vodi v negativne učinke za zdravje in pa okolje. Drugič pa imamo težave tudi z preglednostjo, preglednostjo posameznih delov postopka. In to vodi v negativne učinke na zdravje in pa okolje. Poleg tega pa eh, posledično povzroča tudi nezaupanje javnosti. Zaradi tega pozdravljam zadnji predlog Evropske komisije glede preglednosti, vendar pa nekateri vidiki niso dovolj izpostavljeni v eh, tem eh, predlogu, ki se nanaša tudi na eh, prepoved določenih proizvodov. Tukaj gre tudi za aktivne učinkovine, na kar je upozoril že odbor PAF. Člen 53 eh, bi eh, se naj uporabljal le za izjemne primere, vendar pa ga države eh, uporabljajo na nacionalni ravni v nasprotju z prvotnimi nameni zakonodajalca. V letu 2016 je bilo 386 tovrstnih nujnih izjem, kar je povsem nespremljivo. Predlog, ki si ga lahko vsi, eh, primer, ki si ga lahko vsi zapomnimo, je delna prepoved uporabe nikonitidov eh, in to je primer, ki je eh, neslavno končal tudi v medijih. na trg eh, moramo dajati inovativne, eh, nove proizvode, zagotoviti moramo boljši nadzor in potrebujemo metode za ugotavljanje sinergij eh, med različnimi proizvodi, fitofarmacijskimi sredstvi in pesticidi. Kljub temu eh, je ta postopek še zmeraj najboljši postopek za zagotavljanje zdravja eh, naših državljanov in pa za zaščito okolja. Raven Evropske unije je še zmeraj najboljša raven za ugotavljanje eh, škodljivosti posameznih proizvodov. Vendar pa je potrebno upoštevati previdnostno načelo in ločeno obravnavati najbolj ranljive skupine v družbi. Tukaj govorim o nosečih ženskah, dojenčkih in eh, pa otrokih. Konferenca predsednikov se je strinjala z eh, podaljšanjem časovnice, ampak po zasebnih oziroma dvostranskih posvetih z poročevalci v Sence sem se odločil, da se bom držal prvotne časovnice. Torej, glasovali bomo v odboru 21. julija. To se je zgodilo zaradi tega, ker se je konferenca predsednikov prepozno strinjala za to preložitvijo. Jaz pa sem moral pravočasno pripraviti eh, prevode in zato rok za vložitev predlogov sprememb ostaja enak. Torej, nobenega razloga ni, da ne bi, ne bi nadaljevali v skladu z predloženo časovnico. Mislim pa tudi, da bi bilo bolje, da zaključimo zabronavo tega poročila v odboru in vi še pred poletnimi počitnicami. Toliko za enkrat. Hvala lepa, gospod predsedujoči, da ste mi dali besedo in veselim se že vaših mnen in eh, pa mnen eh, izvedencev ter komisije. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Sedaj pa prehajamo k poročevalcem v senci, nekateri še zmeraj niso v dvorani, mogoče se nam bodo pridružili kasneje. Gospod Hojsnik pa je prvi, ki ga vidim v dvorani. Dajem mu besedo. Če bodo kasneje prišli drugi poročevalci v senci, pa bom seveda dal besedo tudi njim, gospod Hojsnik. Ja, jaz sem, ok, vielen dank. Najlepša hvala, hvala za to predstavitev. Mislim, da je dobro, da sedaj razumemo, da imamo dobro zakonodajo, ki pa se ne izvaja zadostno. Nujno moramo odpraviti te pomankljivosti, ki še obstajajo na različnih področjih. In seveda morajo tukaj urgirati države članice, ki morajo bolje izvajati zakonodajo in jo bolje prenesti. Na kratko ste omenili vprašanje glifosata in jasno je postalo, koliko pomankljivosti obstaja v sistemu, tako da moramo res določene stvari še izboljšati. Mi jasno pozdravljamo to pobudo za več eh, transparentnosti strani komisije. Vprašanje je, ali smo storili dovolj, o tem moramo razpravljati, ampak mislim, da bi lahko storili še več. Transparentnost tukaj je izjemno občutljivo vprašanje. Ampak, kot je povedal gospod Pok, si moramo na koncu zastaviti vprašanje, kako obravnavati eh, te, ta odstopanja, ki so dovoljena na podlagi člena 53. Za določene neonikotinoide smo sicer prepovedali uporabo, pa se količina porabljenih snovi ni zmanjšala. Zakaj? Zato, ker so države članice prosile za odstopanja in to je bilo potem tudi brez težav odobreno to ne more biti tako. Če smo mi prepovedali določeno snov, se mora količina uporabe tudi znižati. Mislim, da se te, eh, ta odstopanja, te izjeme dodeli preveč lahkotno. Zato moramo biti tukaj bolj pozorni. Potem komentar, da imamo premalo strokovnjakov v državah članicah včasih eh, ni v celoti znano, kaj pravi EFSA in mislim, da moramo to spremeniti. Tukaj potrebujemo politično razpravo. Seveda potrebujemo tudi na ravnih držav članic več strokovnjakov, predvsem tudi več neodvisnih strokovnjakov, ki bodo prispevali k temu, da bodo postopki tukaj izvajani bolj natačno ne moremo dovoliti tega, da bi 28 držav članic na prihodnosti 27 popolnoma različno izvajalo to zakonodajo. Tukaj potrebujemo večjo stopno harmonizacije, kot je povedal gospod Pok, namreč eh, mi se definitivno zauzemamo za to, da se uredba prenese enako v vseh državah članicah. Ne gre samo za postopkovne napake tukaj. S tem napačnim izvajanjem zakonodaje negativno vplivamo na okolje in predstavlja to tudi večje težave za zdravje, zato moramo nujno ukrepati. Ne vem, ali bo to dejansko privedlo tudi do tega, da bo prišlo do spremembe v zakonodaji. To je gotovo tema za nadaljne razprave in to bo obravnaval tudi odbor PEST. Videli bomo, kakšni bodo potem rezultati teh pogovorov, ampak jasno je, da moramo tukaj doseči večjo harmonizacijo, da moramo pravilno izvajati obstoječo zakonodajo, kasneje pa bomo videli, kaj bodo naslednji koraki, seveda v skladu tudi s tem, kaj bo odločil odbor PEST. Strinjam se z gospodom Pokom, namreč eh, naslednji mesec bomo o tem glasovali in zato imamo samo malo časa, čimprej moramo ukrepati in zato podpiram tudi, da se držimo te eh, kratke časovnice. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Tako naslednji poročevalec v senci, gospod Pedičini, izvolite. Grazie. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz skušam povezati vse, kar sem eh, slišal tukaj. Še prav posebej bi vas rad spomnil na to, da smo potrebovali pet let posvetov, preden smo prejeli prvi predlog Evropske komisije, ki smo ga prejeli šele leta 2006. Potem smo potrebovali dodatna tri leta, da je eh, ta eh, zakonodaja stopila v veljavo in potem je menilo še deset let do današnjega dne. In mogoče zato je zato eh, na milijone državljanov podpisalo državljansko pobudo lansko leto. Zahtevali so, da komisija ne le prepove glifosat, ampak da spremeni celoten postopek odobritve pesticidov. Tema pesticidov je eh, tema, ki naše državljane močno zanima. Državljani so izgubili zaupanje v inštitucije, v znanstvene organe, ki bi morali zagotoviti eh, ustrezne odgovore in skrbi eh, jih uporaba določenih aktivnih eh, sestavin. Slišali smo študijo EPRS, eh, ampak ne vemo, kaj se dogaja za zaprtimi vrati pristojnih nacionalnih organov. Ne vemo, katere prošnje so bile vložene in tudi ne vemo, fitofarma, katera fitofarmacevtska sredstva so v postopku odobritve nacionalni organi pogosto uporabljajo tudi izjeme, smo danes slišali, torej izjeme, ki so namenjene zgolj nujnim primerom. Tukaj gre za uh, izkrivljanje zakonodaje in zatem na trg vstopajo proizvodi, ki škodljivo vplivajo na zdravje in okolje. Eh, gre predvsem zato, da nimajo dovolj časa, da bi, ustre, da bi izvedli ustrezno oceno ali pa nimajo dovolj zaposlenih. Kaj namerava storiti Evropska komisija v zvezi z tem? Najlepša hvala. Naslednji poročevalec v senci je gospa Godin. Merci, Le... Euh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Poročilo gospoda Poka o fitofarmacevskih sredstvih, izkaku, izkazuje, kako eh, ne deluje eh, postopek odobritve v Evropski uniji. To nedelovanje <clears throat> se je najbolj pokazalo v primeru glifosata. Ta je bil potrjen brez eh, ustrezne preglednosti. Nekatere države članice so tiste, ki so odločale v uh, skladu s tem, kar so zahtevali pri Barju in Monsanto, ki se sedaj združujeta. Slišali smo, da izvajanje uh, te uredbe ni učinkovito, da je premalo uh, poenotenega pristopa, premalo preglednosti, da je treba dati več pristojnosti Evropske komisije, da ta zagotovi, da se razlike med državami članicami zmanjšajo. Problemi, s katerimi se soočamo, so ideološki. Evropska unija je vajeti predala v roke EFSE. Na eni strani imamo države članice, na drugi strani državo članico poročevalko. Tako kot pri endokrinih motilcih, tudi tukaj eh, vidimo, da obstaja nevarnost, eh, EFSA pa še vedno eh, uporablja stari model ocenjevanja v Franciji in v primeru nekaterih drugih eh, nacionalnih agencij smo že prišli v 21. stoletje. Eh, EFSA pa se drži toksikološkega pristopa iz 60. Eh, let, ki sledi lobijem in industriji. V praksi je Unija pokazala, da ne more poskrbeti za ustrezne rešitve potrebujemo model sodelovanja med državami članicami, tam bodo imeli vsi isto težo, isto besedo kot država poročevalka. Poročevalka izpo, eh, poročilo izpostavlja tudi eh, problematiko morebitnih endokrinih motilcev. Zelo težko bo prepovedati te proizvode glede na trenutno stanje, kar se tiče izjem. In eh, povečanje števila izjem se strinjam s kolegi, omejiti moramo število in možnosti za to vrstne izjeme. Sploh, ko lahko privedejo do izkrivljanja trga. Države članice in nacionalni organi morajo imeti glavno vlogo pri ocenjevanju. Enotni trg danes državam članicam, ki želijo posredovati na lastnem teritoriju, eh, onemogoča ukrepanje, kar se tiče eh, snovi, ki so prišle v eh, stik s problematični snovmi. To pomeni, da je lahko v nekaterih primerjih v nevarnosti konkurenčnost zadevne države članice. Hvala. Najlepša hvala. Obvestili so me, da bo v imenu skupine ALDE spregovorila gospa Müller. Torej, izvolite, gospa Müller, nadomešča gospoda Hrtema. Najlepša hvala. Gospod poročevalec, v svojem poročilu eh, ste zelo slabo ocenili uredbo o fitofarmacevskih sredstvih. To me je presenetilo, namreč eh, v odboru PEST že dal časa obravnavamo to uredbo in Veliko ur smo se že pogovarjali s strokovnjaki v tem odboru. Eden izmed največjih kriči, kritikov je v tem odboru povedal, da imamo pri nas najbol, enega izmed najboljših sistemov odobritev na svetu in to bi lahko tudi vi priznali v svojem poročilu. Res je, vse ne deluje tako, kot bi moralo in tukaj se strinjam. Ta razporeditev fitofarmacevskih sredstev na tri različna območja je sicer dobra, ampak ne deluje dobro v praksi, harmonizacija ni dobra. Pogovarjala sem se tudi z poročevalcem, oziroma kot poročevalka v odboru Agri, sem se zauzemala za pragmatični pristop in zato bom pripravila predloge sprememb tudi pri tem poročilu. Nam kot skupini Alde je izjemno pomembno to, da eh, moramo uporabljati tukaj sprejemljivo tveganje pri uporabi fitofarmacevskih sredstev. Razumemo, da obstaja določeno tveganje, ampak mislim, da potrebujemo analizo koristi in tveganj in potem takšno analizo tudi upoštevati. Vsi pazimo na to, da bi fitofarmacevska sredstva uporabljali kar se da eh, v malih količinah, ampak seveda jih pa tudi potrebujemo. Določene sestavine se uporablja tudi samo v zelo specifičnih primerjih in strah nas je, da bi potem to onemogočili. Problematično se mi zdi tudi to, da proizvodi, ki imajo nizko tveganje, eh, se tukaj omenjajo, kljub temu, da je bilo prej to drugače. Po našem mnenju bi morali konstruktivno sodelovati. Jasno je, da je to poročilo v prekrivanju z odborom PEST, da se torej področji tukaj pokrivata in morali bi se res povezati, saj ima ta odbor več upogledov v to tematiko, kot je imamo mi. Zato bi bilo smiselno, da skupaj pridemo do pragmatičnih rešitev. Hvala lepa. Sedaj je prišel tudi kolega iz ELS, ki nadomešča gospo McGuinness. Gospa Delaje, izvolite. Oui, merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Opravičila bi se rada v imenu kolegice Meredith McGuinness, ki je na seminarju skupine ELS in eh, je ne more biti na današnji seji. Ima naslednje komentarje zakonodaje Evropske unije na področju pesticidov je izjemno stroga v primerjavi z ostalimi eh, tovrstnimi zakonodajnimi akti po svetu. Dopolnjuje tudi direktiva o trajnostni rabi pesticidov, imamo tudi eh, druge zakonodajne akte o eh, hrani, o specifičnih ostankih, o kemičnih snoveh in tako naprej. to je seveda v eh, prid vseh državljanov, držav članic in industrije. Gre za resnično dodano vrednost, eh, da imamo torej eh, zakonodajo za pesticide na evropski ravni. Ta uredba je v veliki meri izboljšala, upočasnila bom svoj prispevek, tako da ga bo, bo lažje razumeti. Zakonodajni akt o fitofarmacevskih sredstvih je predvsej izboljšal stanje v primerjavi s prejšnjo zakonodajo. Imamo na primer kriterije za eh, zamrznitev uporabe, imamo eh, snovi, ki so eh, klasificirane kot mutagene, karcinogene ali kot endokrine motilce. Tega prej nismo imeli. Ampak potencijala te uredbe še nismo polnoma izkoristili. Država članice naprimer ne uporabljajo eh, sistema CON za odobritev novih eh, snovi. Ustrezno je treba definirati tudi endokrine motilce in ta definicija bo začela veljati šele naslednjega novembra za fitofarmacevtska sredstva. Zakonodaja, ki prepoveduje te snovi v fitofarmacevskih eh, sredstvih, pa izhaja iz leta 2009. Obstaja torej še nekaj manjerskega prostora pri izvajanju uh, Eh, te zakonodaje. Obstajajo velike razlike med eh, izvajanjem v posameznih državah članicah eh, v okviru nacionalnih organov, ki bodi si uporabljajo in spoštujejo to zakonodajo ali ne. Nekatere države so uporabili izjeme iz 53. člena v precej večji meri kot pa druge države. Imamo tri glavne elemente te zakonodaje. Najprej neodvisnost evropska in pa nacionalni organi eh, oziroma agencije morajo biti neodvisni od industrije in od politike. Vedeti moramo, kdo eh, plačuje za znanstvene študije. Predlog eh, komisije za spremembo zakonodajne področju hrane zahteva od EFSE, da izvaja lastne študije in ta predlog je dobrodošel. Na to druga stvar, preglednost ta je bistvenega pomena za to, da zagotovimo zaupanje naših državljanov v eh, odločitve. Kako zagotoviti preglednost, brez da eh, bi posegali v pristojnosti eh, raziskovalcev, to je dobro vprašanje. Poročila morajo biti bolj brljiva, bolj razumljiva. In na to vprašanje dostopnosti, ali bomo s tem dejansko izboljšali zaupanje javnosti v odločitve ali ne. Tretji element, zagotoviti je treba učinkovitost eh, sistema. Eh, kako naj omejimo raziskave oziroma, a je treba to sploh storiti. V zadnjih eh, letih je bilo sprejetih eh, 26 prošen za aktivne eh, snovi. Vključiti je treba tudi alternative s šipkim tveganjem. v zadnjih dveh letih nismo imeli prošen za nove aktivne snovi in to poraja vprašanja. Merit McGuinness uh, v svojem sklepu pravi naslednje. Kmetje potrebujejo dostop do širokega razpona snovi, zato da se lahko borijo proti boleznim uh, rastlin. Uh, te snovi morajo biti učinkovite in uh, varne. Zagotoviti je treba tudi seveda va, dostop do varne, eh, cenovno dostopne hrane za eh, ljudi. Kmetje pa morajo uporabljati fitofarmacevtska sredstva, ki so eh, varna za zdravje. Hvala za pozornost. This, uh... Najlepša hvala. Tako prišli smo do konca poročevalcev v senci, sedaj pa še prispevki drugih članov odbora. Poskušamo se držati časovnih omejitev tukaj in veliko poslancev je prosilo za besedo, zato prosim, da se držite omejitve in svoje prispevke omejite na dve minuti. Najprej gospa Šaher Pirik, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči, in hvala tudi poročevalcu. Podarila bi, da eh, se je zaključila razprava o glifosatu naši državljani si želijo bolj jasnih, bolj eh, preglednih pravil glede fitofarmacevskih sredstev. Želijo si vedeti, kakšna so pravila, pa ne le državljani, ampak tudi naši kmetije. Postopek odobritve mora biti tak, da zbuja zaupanje v eh, inštitucije. Vedno znova moramo eh, dokazati to, da so evropske agencije zelo neodvisne. Mi imamo res neodvisne strokovnjake v primerjavi z državami in eh, drugimi državami. Zelena fitofarmacevtska sredstva, ki imajo nizko oceno tveganja, eh, so še vedno v postopku odobritve. To se dogaja že tri leta, da imamo ta um, dosje na mizi naši kmetje še ne morejo uporabljati tega in to je problematično, zakaj ta eh, sredstva obstajajo, pa niso odobrena. Postopek odobritve traja preveliko časa in vključuje preveliko birokracije. Komisija je eh, večkrat pokazala, da obstajajo jasni kriteriji eh, za. Eh, za sredstva z nizkim eh, tveganjem in prav zato moramo ta postopek pospešiti. Ne zdi se mi prav, da se to še ni zgodilo. Mislim, da določeni kmetje še vedno potrebujejo neonikotinoide. Zakaj? Zato, ker ni nobene alternative za njih. Prav zato jim moramo to zaenkrat še omogočiti. Hvala. Well. Um, Hvala lepa. Gospa Melior, izvolite. Dank. Um, ich will... Najlepša hvala. Naj kar na začetku povem, da je največji problem to, da smo izgubili zaupanje naših državljanov. Vprašanje je tudi, ali smo izgubili zaupanje v inštitute, ali smo izgubili to medsebojno zaupanje in tukaj moramo res vnesti več eh, truda v to. Prav zato tudi pozdravljam to pobudo za povečanje preglednosti strani komisije. Upam, da bomo tukaj res napredovali. Hvala lepa strokovnjaki, ki nam je predstavila to študijo. Izkazalo se je, da je zakonodaja dobro zastavljena in problematično se mi zdi to, da vsi trije cilji, ki smo jih zase zastavili, torej to, da bi zaščitili zdravje naših državljanov, da bi zaščitili okolje in da bi podprli skupno kmetijsko politiko. In če vseh teh treh ciljev nismo dosegli, moramo resno razmisliti, eh, kaj je narobe. Če sem pravilno razumela predstavitev, je pomankljivo predvsem, pre, eh, predvsem izvrševanje te zakonodaje na ravni držav članic. In zato morda nima smisla, da razmišljamo o spremembi zakonodaje, izboljšati moramo prenos te zakonodaje v državah članicah. To si moramo podrobno pogledati. Ni pa jasno, kateri organ je tisti, tisti ki bi to. Uh, prevzel. Slišali smo, da države članice nimajo dovolj osebja, da nimajo neodvisnih strokovnjakov, da nimajo več zaupanja in tako naprej. Še enkrat bi povdarjala, da moramo ponovno vzpostaviti to zaupanje in ustrajati moramo pri tem, da morajo biti države tiste, ki prevzamejo odgovornost. Pa še nekaj. Um, 3068 izjem oziroma odobritev za izjeme, to se mi zdi precej problematično. Kar se tiče glifosata, tudi v Nemčiji pravimo, da bi tega uporabljali samo v izjemnih primerih, ampak vseeno to se mi zdi problematično. Izjema mora biti res samo izjema, ne pa pravilo in prav zato moramo eh, tukaj biti eh, resni. Hvala. Najlepša gospod Hajtema, izvolite. Hvala lepa, upravičujem se, ker nisem bil prisoten prej, ko so spregovorili poročevalci v senci, ampak bil sem na drugem sestanku. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu za poročilo, ki ga je pripravil. Mislim, da je to povezano z pomembnimi vprašanji, kot je naprimer preglednost. Meni se zdi izjemno pomembno, da imamo nekakšnega neodvisnega sodnika, ki odloča o tem, katere snovi so varne in katere niso in jih je zato potrebno po prepovedati ampak pomembno je, da zaupamo v eh, postopek odobritve in tudi v tega sodnika, ki bo odločal o tem, kaj je varno in kaj ne. Prav zato je tako pomembno, da ponovno vzpostavimo zaupanje. Poročevalec je govoril o izjemah. In res je, ne smemo zlorabljati teh izjem, ki obstajajo, zato da ponovno uvedemo uporabo nevarnih snovi. To seveda spodkopava tudi zaupanje v tega neodvisnega sodnika. Mislim, da bi morali to res eh, podrobneje preučiti. Meni se zdi, da so pomembni tri aspekti. Prvič vprašanje aktivnih snovi in kombinacije aktivnih snovi v določenem sredstvu. V Evropski uniji se ukvarjamo s tem, katere aktivne snovine, snovi bodo dovoljene, ampak potem na ravni držav članic ugotovijo, da obstaja veliko mešanic in pri nas bi morali nekako uskladiti eh, to preučitev. Drugič, ko gre za biološke fitofarmacevska sredstva in potem sintetična fitofarmacevska sredstva in tako naprej. Vsa ta sredstva so seveda nevarna za zdravje ljudi. Če želite zaščititi rastline, potem posegate v naravo. Morda gre za majhen poseg, morda gre za večji poseg, ampak v vsakem primeru vedno moramo oceniti tveganje tega, da posegamo v naravo naravo. Pri uporabi sintetičnih sredstev je to gotovo večje. In še zadnji komentar. Pri glifosatu smo preučili različna, različne študije, ampak metodologija pri različnih študijah je bila popolnoma drugačna. Potrebujemo boljšo analizo tega, kako so bila pripravljena ta poročila, zato da jih bomo lahko primerjali. Tako nekaj bi še rad dodal, potem pa bom zaključil. Tudi pri majhnih eh, rastlinskih vrstah potrebujemo dobra fitofarmacevtska sredstva. Razmisliti moramo o tem, kako bi lahko pripravili hitrejši postopek za sprejemanje alternativ, tudi ko gre za sredstva z nizkim tveganjem. To je ključno, če želimo bolj trajnostno kmetijstvo, ki bo imelo nižji vpliv na okolje. Hvala. Thank you, Esme. Najlepša hvala, gospod Hautema je poročevalec v senci za Alde in zato sem mu dovolil malce več časa. Druge pa prosim, da se omejijo na dve minuti, kot rečeno. Gospa Rivazi, izvolite. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila službi EPRS za upravljeno delo, to je bilo zelo zanimivo. Rada bi ustrajala pri dveh elementih. Prvič, postopek odobritve aktivnih snovi. To je izjemno pomembno, to je namreč tista začetna faza, ki vpliva na vse ostalo. Rada bi povdarila, da imamo v eh, uredbi napako in to je šesti člen eh, vrstica F. Tam piše, govora je o pogojih in omejitvah, tam piše, da če ni informacij, je treba to potrditi pozneje. Ampak težava te podatkovne vrzeli ko nimamo podatkov strani industrije, to lahko ima velike posledice za zdravje in za okolje. In to je težava pri postopku odobritve aktivnih snovi. Nekaj let pozneje, dve leti, štiri leta, naprimer, eh, industrija je namreč tista, ki eh, zagotovi te dodatne informacije, eh, na to omejimo uporabo. To pomeni, da ne uporabljamo previdnostnega načela, ocenjujemo tveganje, industriji pa dajemo preveč manevrskega prostora pri postopku ocenjevanja. Če ne bomo imeli vseh podatkov o toksičnosti, o posledicah različ, eh, pri različni uporabi, v tem primeru ne moremo uh, potrditi oziroma odobriti neke snovi. Dokler podatkov nimamo, ne moremo imeti odobritve kot smo slišali, države članice nimajo nujno pristojnosti, eh, nimajo nujno uh, ustreznega nadzora rabe. Včasih šele deset let pozneje ugotovimo, da smo na napačen način uporabljali določeno snov. Če želimo re, re, resnično zaščititi zdravje e, ljudi, potem moramo zapolniti te podatkovne vrzeli tako, da bo odobritev sprejeta zgolj, če bomo imeli vse informacije industrije, in uh, v državah članicah moramo ukrepiti nadzor uh, in spremljanje rabe. Hvala. Hvala lepa, gospod Pirar. Dziękuję, pani przewodniczący. Spróbuję się. Najlepša hvala. Čisto kratek komentar, gre namreč za zelo široko vprašanje in zastavi, eh, zahvalil bi se strokovnjakinji, pa tudi poročevalcu za vse te komentarje. Zdi se mi, da ta zakonodaja izgleda odlično na papirju, izvajanje zakonodaje pa ni tako popolno. Razlike pri izvajanju, do katerih prihaja na ravni držav članic, so problematične, ampak vseeno mislim, da ne bi smeli spreminjati prioritet tukaj. Današnja razprava je po mojem mnenju tudi posledica druge razprave o pesticidih, ki smo jo že imeli. To je posledica določenih negotovosti, do katerih je prišlo zaradi nenavadnih poročil v medijih, pa tudi na podlagi nekaterih testov in na podlagi tega, kar je povedala Agencija Evropske unije. Veliko je negotovosti in pomankanja zaupanja in zaradi tega prihaja do napetosti. Mislim, da bi morali izpostaviti te probleme pomankljivo izvajanje in tako naprej. Vseeno pa bi morali še naprej izpostaviti, da eh, podpiramo to delitev pristojnosti med Evropsko unijo in državami članicami. Lokalni kmetje in obrtniki poznajo svoje delo, poznajo specifike lokalnega okolja in prav zato mislim, da Evropska unija ne sme usiljevati tukaj določenih pravil brez pogovora z državami članicami. To je po mojem mnenju ključnega pomena in to je tudi razlog, zakaj imamo toliko težav z izvajanjem. Hvala. Najlepša hvala, gospa Dali. Hvala lepa, predsedujoči. V zadnjih letih smo večkrat vodili to razpravo, še posebej glede glifosata, tudi v okviru splošne razprave o pesticidih. Kolegi so že spregovorili o zaupanju naših državljanov in to je pomembno vprašanje. Ko beremo znanstvene študije in eh, poročila, ki pravijo, da so nekatere snovi kancerogene in torej vplivajo na endokrini sistem torej na zdravje ljudi. To pomeni eh, seveda, da so takšne informacije skrb vzbujajoče za naše državljane. Naša naloga je, da odobrene snovi niso takšne, ki bi škodile zdravju ljudi, zdravju živali ali našemu okolju. Zahvaljujem se poročevalcu gospodu Poku, namreč sem mnenja, da je on pokazal, da je naša odgovornost to, da nadaljujemo s to razpravo in eh, odkrijemo, kakšna je trajnostna uporaba pesticidov. Na ravni Evropske unije moramo zagotoviti učinkovita pravila in prav zato moramo prioritizirati harmonizacijo ter nadzor fitofarmacevskih sredstev ter njihove uporabe na evropskem trgu. Vprašanje harmonizacije politik in izvajanje teh politik na ravni držav članic, pa je problematično. Tukaj nimamo dovolj podatkov in nimamo enotne metodologije, ki bi eh, omogočala boljši postopek nadzora. Potrebujemo tudi več preglednosti pri uporabi na celotni ravni Evropske unije. na tak način bi lahko omogočili tudi dostop do drugih eh, alternativnih sredstev. Ampak takšno izvajanje ne bo mogoče, če ne bomo dosegli harmonizacije in ne bomo spodbudili uporabe alternativnih sredstev. Pomembno je, da spodbujamo tudi raziskave in razvoj v tem sektorju. Hvala, najlepša hvala. Sedaj pa gospod Florenc. Ja, Najlepša hvala. pozorno sem prisluhnil razpravi in preseneča me, da smo sploh še živi, glede na to, da uh, sem sam kmet in uporabljam fitofarmacevtska sredstva. Torej, to pomeni, da sem tesno v stiku s temi sredstvi. Tudi kmetje imajo določene pomisle, kako to uporabljajo. Ampak čisto tako temno uh, tudi ni, kot to pravi gospod Pok, ki ga drugače zelo spoštujem. Seveda moramo situacijo spremljati, s tem se zelo strinjam. In predvsem ta razprava glede neonikotinoidov je pokazala, da veliko vemo o vodi, po drugi strani pa nič ne vemo o naših tleh. In sedaj se razpravlja o vzorcih tal na nivah, pa tudi na travnikih in ugotovimo, da smo tam našli prisotnost oziroma sledi fitofarmacevskih sredstev, ki se tam nikoli niso uporabljala. Tukaj se strinjam z zelenimi, da morajo izjeme ostati izjeme. Vsi moramo biti bolj pozorni na to, kako se na nacionalni ravni izvaja ta zakonodaja. Potrebujemo pozitivno listo in eh, določene države članice iz tega pozitivnega seznama vzamejo. 800 ali 1000 izdelkov, druge države članice pa samo 20 izdelkov, naprimer, torej obstaja ogromna razlika. Imam podobne pomisleke kot kolegica iz skupine Alde. Namreč strah me je, da ne bo več izdelkov za majhne vrste, kot so naprimer jagode ali pa por. tukaj obstajajo posamične zelo specifične težave in previdni moramo biti, da se proizvodnja teh majhnih vrst ne bo preselila v tretje države. V tretjih državah bodo potem uporabljali neznosne količine eh, pesticidov in tega si seveda ne želimo. Smiselno bi bilo, da nadaljujemo z delom pri tej eh, uredbi, ampak mislim, da odbor pest verjetno ne bo mogel opraviti tega dela. Namreč potrebujemo veliko količino strokovne podpore in to moramo tudi zagotoviti. Hvala lepa. Gospod Stas, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Takoj bi se odzval na to, kar je povedal Karl Heinz Florenc. Ja, res je, vsi smo še živi, kot eh, pravite, ampak v. Nemčiji eh, so opravili študije, da je v zadnjih letih umrlo že 75 odstotkov insektov. To je torej jasno kazalo glede tega, kako negativno vplivajo ti pesticidi. Poročevalec je pripravil zelo dobro poročilo tukaj, ampak eh, jaz bi se osredotočil na te izjeme, na odstopanja, ki obstajajo v skladu s to uredbo predvsem v odstavkih 17 in 18 eh, poročevalec to obravnava. V 17. odstavku poročevalec pravi, da naj države članice omejijo ta odstopanja. No, če preberem 53. Eh, člen uredbe, vidimo, da ima tudi komisija tukaj pomembno vlogo. Namreč EFSA lahko to posreduje stalnemu odboru in mislim, da bi morali v našem poročilu v 17. Eh, odstavku podariti tudi, kakšna je vloga komisije pri tem postopku. Kakšno vlogo vidi komisija tukaj eh, zase? Ali je dovolj aktivna, eh, ali dovolj aktivno nasprotuje tem izjemam in odstopanjem? V 18. odstavku pa poročevalec naslavlja vprašanje na komisijo glede tega, ali lahko pripravi metodologijo za to, kako se prilagodi te um, različne izjeme predvsem, ko gre za snovi, ki vplivajo negativno na zdravje rastlin in za degradacijo eh, pesticidov. In zanima nas, kako bo eh, komisija tukaj posredovala, kako bo uporabila postopek komitologije, kako boste dokončno pripravili eh, enotno metodologijo na tem področju, ali lahko podate več informacij. To moramo prositi komisijo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Ris. Thank, thank you, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se rada zahvalila službi EPRS za ta celovit dokument. Hvala tudi za razpravo. S tem ste pokazali, kakšne so težave pri izvajanju te uredbe. To vse podpira naše delo, delo gospodega, gospoda Poka in tako naprej. Gospa je dejala, da nismo dosegli nobenega cilja te uredbe in to je zelo jasno, kar se tiče zdravja, notranjega trga, eh, kmetijske proizvodnje v začetku, v tistem eh, delu eh, študije, v izvlečku piše, da vsi kmetje, nevladne organizacije, mednarodne organizacije in tako Eh, naprej pravijo, da je bolje sprejemati odločitve na evropski eh, ravni. Dotaknila se bom zgolj glavnih eh, točk. Vprašanje je, če. bomo izboljšali ta dvojni sistem potrditve oziroma odobritve snovi na evropski ravni, na to na ravni države članice. Uh, Eh, popolnoma podpiram eh, odlično poročilo našega poročevalca, strinjam se z njegovimi sklepi in eh, predlogi. Na hitro še uh, izjeme, ki jih najdemo v uh, točki 4.17 uh, poročila govore bilo o izjemnih okoliščinah, ampak eh, te niso ustrezno definirane. Na terenu vidimo, da se eh, te izjeme podaljšuje in podaljšuje, na koncu v bistvu ne gre za izjemno eh, situacijo. Končala bom z naslednjim komentarjem. Priloga predvidena za negativn, eh, negativni seznam. Eh, to sem povedala že v odboru eh, Pest. Eh, Glede ostalih komentarjev pa se pridružujem gospodu Poku. Ne. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Andrija, predsednik odbora PEST. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam se najprej zahvaljujem EPRS za kakovostno eh, poročilo, hvala tudi Pavlu za odlično pripravljeno poročilo. S tem eh, je postalo jasno, da je naša tema izjemno pomembna to delo izjemno pomembno, kot smo že slišali v razpravi. Eh, eden od naših skupnih izzivov pa je vprašanje eh, zdravja ljudi. Ne moremo se eh, obnašati, kot da nimamo težave z rodnostjo, z rakavimi obolenji in tako naprej. Ogromno Eh, ptic je izginilo, eh, ogromno opraševalcev izginja, eh, ogromno različnih živali izginja in zato je naše delo tako pomembno. Številni kažejo na to problematiko opraševalcev. Hvala, Pavlo, za upravljeno delo. Odbor PEST zato pripravlja konkretne predloge želimo zapolniti eh, vrzeli. Marsikaj lahko izboljšamo, kot smo videli, in mislim, da smo tukaj odgovorni za to. Eh, izboljšati je treba postopek odobritve pesticidov. Nimamo časa, da bi se spuščali v podrobnosti, ampak eh, kar se tiče sredstev namenjenih raziskavam, kar se tiče povezave industrije in raziskav, Eh, kar se tiče dveh ravni odobritve, evropske ravni in eh, nacionalne ravni. Glede vseh teh zadev imamo konkretne predloge v odboru PEST za to, da izboljšamo postopke. Kmetijski eh, sektor morda potrebuje spremembe. Imamo že alternativne agronomske rešitve. Pomembno je zaščititi zdravje ljudi. Jasno je, da moramo doseči naše cilje. Najlepša hvala. Zadnja je gospa Kadenbach. Najlepša hvala. Hvala tako za to znanstveno predstavitev te teme, pa tudi hvala za poročilo uh, gospoda Poka. Trenutni zakonodajni okvir ima gotovo še veliko možnosti za izboljšavo. Prav zato podpiram to pobudo, da je potrebno preveriti to zakonodajo. Nujno je, da imamo eh, postopek odobritve, ki bo temeljil na znanstvenih dokazih in bo transparenten ter objektiven. Bi se pa odzvala na komentarje kolegov. Mi kot odbor in vi moramo biti pazljivi in pozorni na to, da pri nadaljem razvoju SKP tukaj eh, upoštevamo to temo. Ne gre samo za preglednost pri, od, pri odobritvi, gre tudi za to, kakšna količina pesticidov se uporablja v, v evropskem kmetijstvu. Glede na to, da se sedaj pripravlja prihodnja skupna kmetijska politika, moramo mi res poskušati in se zauzeti za to, da se bo uporabljalo čim manj pesticidov, zato da se zmanjšajo tveganja tako za ljudi, kot tudi za okolje evropsko kmetijstvo, ki bo konkurenčno in bo proizvajalo živila na najvišjem nivoju, nikoli ne bo delovalo popolnoma brez pesticidov, to je jasno. Ampak obstajajo alternative, obstajajo biopesticidi in tako naprej in prav to, te alternative moramo spodbujati. Zato bomo potrebovali seveda sredstva, kot so drugi omenjali, potrebujemo več raziskav in ulagan eh, v biopesticide, na primer. Res pa je, da tudi najboljša zakonodaja ne bo spremenila nič, če države članice tega ne bodo dobro prenesle in izvajale. Tukaj bo pomembno vlogo odigrala komisija, seveda pa tudi eh, evropski poslanci, ki morajo stopiti v stik z nacionalnimi parlamenti. Kot smo slišali že danes, obstaja veliko preveč odstopanj po členu 53. In o tem se moramo pogovoriti z našimi kolegi v nacionalnih parlamentih. Mislim, da uh, smo lahko prepričani, da bomo z dobro zakonodajo v prihodnosti dosegli tudi cilje, ki jih do sedaj še nismo. Much, uh... Najlepša hvala. Če imamo še kakšno vprašanje za EPRS, ga lahko pošljemo v pisni obliki uh, službi EPRS, kot je želo, že uh, bilo povedano v začetku. Sedaj pa besedo predstavljam gospodu Beresu v imenu komisije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, in hvala IPRS e za eh, študijo, eh, za predstavitev, hvala tudi gospodu Poču za eh, njegovo poročilo, hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. To, kar smo slišali strani IPRS, e je v večini skladno z našimi ugotovitvami v okviru študije, ki jo komisija pripravlja v pripravi na postopek eh, refita te uredbe. To ni tako presenetljivo. Sklepe potrjujejo tudi inšpektori za zdravje in eh, varnost hrane in eh, njihove ugotovitve so bile podobne. Uredba je relevantna. potrebna za dejanske potrebe na trgu in vsi deležniki vidijo, da ima dodano vrednost. Presenečen sem bil nad eh, sklepom poročila, češ, da nobeden od ciljev ni bil dosežen. Samo poročilo eh, ima namreč malce več nijans. Eh, poročilo samo pravi, da se vsi deležniki strinjajo, da so bili cilji za okolje in zdravje doseženi, razen za eh, ekološko kmetovanje, eh, in eh, biopesticide. Podobne sklepe ima tudi naša študija, kar pa se tiče drugih ciljev, notranje trg in pa konkurenčnost eh, kmetijskega sektorja, tam so eh, mnenja deljena. Tako da ne moremo reči zgolj, da cilji niso bili dosežene. Številni poslanci in poslanke so omenili glifosat, poročilo EPRS pa pravi, da ni dokazal, da je eh, prišlo do kršitve pravil pri odobritvi glifosata. To je treba prav tako izpostaviti. To kritične točke, ki jih je izpostavil gospod Poč in nekateri drugi poročevalci v senci ter eh, poslanci in poslanke, eh, komisija se strinja s številnimi kritikami. Naprimer, kar se tiče zamud v državah članicah, kar se tiče nespoštovanja rokov pri oceni tveganj to nas eh, prav tako skrbi in to je tudi razlog za ostale eh, težave. Eh, Naprimer tudi uporaba nujne obdobritve, ki izhaja iz člena 53. Zaradi zamud, zaradi nespoštovanja rokov in zaradi nedelovanja sistema vzajemnega priznavanja smo v težavah, države članice si ne zaupajo dovolj, podvajajo delo, namesto da bi potrdili delo drugih. Poročilo pravi, in to potrjuje tudi naša študija, da v večini gre za proizvode, ki vsebujejo snovi, ki so že odobrene. Ne gre torej za neodobrene snovi. Če država članica eh, ne bi uporabila 53. Eh, člena in bi se lotila eh, rednega postopka, bi bilo vse v redu. Gospod Stas je vprašal, kaj počne komisija v tej smeri. EFSO smo lani prosili, da oceni, če so uh, nujne odobritve za neonikotinoide v sedmih držav članicah eh, upravičene ali ne. EFSA je končala to delo, sedaj obravnavamo uh, ta poročila in uh, lahko vam že povem, da pri številnih primerjih ni bilo alternativnih možnosti, pri nekaterih primerjih pa so obstajale alternativne možnosti, tako da te nujne odobritve ne bi smele biti uh, sprejete. Sedaj natančno analiziramo ta poročila in bomo v skladu z analizo sprejeli dodatne ukrepe. Gospod Stas je zastavil tudi vprašanje, če pripravljamo več priporočil, kar se tiče možnosti za uh, izjem uh, glede na kriterije nevarnosti. Uh, glede na potrebo po zaščiti rastlin v eh, členu 4.7 in eh, glede na eh, izpostavljenost, upravičeno izpostavljenost. Nismo še prišli do končnega sklepa, EFSA pa je razvila zelo jasen protokol, ki določa, kako morajo države članice pokazati, da obstaja potreba po uh, uporabi fitofarmacijskih sredstev v skladu s členom 47, eh, se upravičujem. Uh, eh, in uh, tukaj se obravnava tudi uh, vprašanje neonikotinido. Na to zmogljivosti in sredstva v državah članicah. Jasno je, da imajo nekatere države članice težave pri zagotavljanju ustreznega strokovnega znanja in sredstev za ocenjevanje. Kar pa se tiče Eh, odobritve aktivne snovi same, imamo tukaj eh, strokovni pregled in pregled EFSE. Če bi eh, sistem vzemnega priznavanja deloval idealno, bi to delovalo tudi za fitofarmacevtska sredstva, ampak kot smo že slišali, tam še nismo pri cilju. Na to veliko vprašanj v zvezi s preglednostjo, pomankanjem preglednosti, predlogi komisije glede spremembe zakonodaje na področju hrane eh, se že nanašajo na ta vprašanja, menimo, da bomo s temi predlogi lahko povečali preglednost pri eh, oceni. Gospod Poč pravi, da je treba razmišljati tudi o spremembah v eh, fazi ugotavljanja oziroma upravljanja streganji. Za glifosat in za neonikotinoide smo eh, vzpostavili spletno stran, eh, kjer ste lahko našli naše predloge, eh, sklepe stalnega odbora in tako naprej. Mislim, da je to lahko model, ki mu lahko sledimo tudi pri drugih aktivnih snoveh v prihodnosti in o tem bomo brez doma razmišljali. Več govornikov je omenilo tudi eh, potrebovalne eh, podatke in postopek, bili so kritični od tega, enako velja za poročilo gospoda Poča. Tukaj menimo, da komisija dejansko spoštuje pravila v eh, uredbi. Gospa Rivazi je prav tako govorila o tem obstajajo možnosti za uporabo takšnega postopka eh, potrebovalnih eh, podatkov. Eh, to pa ni bjanko menica. Obstajajo ustrezni postopki in tudi ombudsman, ki smo poročali o uporabi tega postopka v komisiji, menimo, da spoštujemo pravila in pogoje, ki izhajajo iz uredbe. Naj povzamem. Strinjamo se s tistimi, ki pravijo, da je uredba kot takšna verjetno zelo dobra. Številni so dejali, številni deležniki pravijo, da je to najstrožja zakonodaja v svetu, ampak številni pravijo tudi, da obstaja manevrski prostor za izboljšave pri izvajanju. Glavni akteri z eh, tega vidika so seveda predstavniki držav članice, države članice kot takšne. Veselimo se priporočil eh, parlamenta, priporočil odbora PEST, ki bomo brez dvoma uporabljali pri tem, ko. Uh, dopolnjujemo eh, našo oceno v okviru eh, postopka REFIT in ko pripravljamo nadaljne ukrepe. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa besedo uporno predajam poročevalcu, se pravičujem gospodu Poču. Hvala, gospod predsedujoči. Kratek bom, zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci za informacije in za sodelovanje. Veselim se že nadaljnega sodelovanja z njimi. Mislim, da bomo eh, lahko izpolnili našo vlogo v tem primeru. Po tej razpravi bi rad eh, razčistil par eh, stvari, tako da ne bo nesporazumov. Žal mi je, da tukaj ni več gospe Müller. Eh, jasno sem želel povedati, da nikoli nisem kritiziral same uredbe, to ni moja vloga, tega nisem naredil v mojem poročilu in tega nisem naredil niti v mojem prispevku. Mislim, da se nismo Eh, pravilno razumeli. Mislim, da je ta uredba najboljši način in s tem citiram zaščite eh, okolja in zdravja. Pika. Želim izboljšati zgolj tiste dele postopka izvajanja, ki eh, te izboljšave potrebujejo. Naj vas ne skrbi, nočem očrniti ničesar, spoštujem raziskave naše parlamentarne raziskovalne službe. Dokažem lahko eh, to tudi v eh, besedilu, to je preprosto. Eh, to lahko dokažem za vsako izjavo v poročilo, ki se sklicuje na raziskave. Tretjič, to poročilo in to naše delo ima kot cilj predvsem izboljšanje izvajanja, ne gre toliko za izboljšanje zakonodaje kot takšne. To je vloga odbora PEST, ne pa namen tega poročila. Še enkrat pravim, da eh, popolnoma zaupam naši parlamentarni raziskovalni službi. Ne, se bom pošalil, glede na to, kar je dejala komisija, glede dvomov eh, eh, o vsebini poročila. Teležniki eh, niso vedno najbolj veseli glede izvajanja zakonodaje in to je ponavadi znak, da se zakonodaja dobro izvaja. In s to šalo bom tudi končal. Hvala, veselim se nadaljnega sodelovanja. Um... Najlepša hvala tem smo prišli do konca razprave o tej temi. Rok za vložitev predlogov sprememb je 12. juni do 11. ure. Glasovali pa bomo mogoče eh, julija v odboru Envi, ne vemo pa, še kdaj bo ta tema predmet obravnave na plenarnem zasedanju. Naslednja točka je predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi direktive. Najprej bom besedo predal poročevalki, soledad Cabezon Ruiz. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rada povedala, da je ta pobuda dobra. S tem želimo okrepiti Evropo. Zdravje je ena od glavnih vrednot naših državljanov in ta predlog podpira zdravje. Zavedati se moramo pomislekov, ki jih imajo ljudje, eh, ko prihaja do sprememb in to je treba upoštevati. Bolje je treba zaščititi zdravje državljanov, ko uporabljamo uh, nove tehnologije. Ravno zato potrebujemo objektiven, neodvisen pristop in to sem želela izpostaviti v predlogih sprememb. Parlament je v eh, poročilu o dostopu do zdravstvene oskrbe lani dejal, da je treba skrbeti za eh, usklajevanje na področju novih tehnologij, zdravstvenih tehnologij. To bi bil pomemben korak naprej. Ugotoviti moramo, kako lahko ocenimo klinično vrednost zdravstvenih tehnologij. Prioritiz prioritizirati je treba raziskave. Predlog Evropske komisije se nanaša predvsem na izboljšave delovanja notranjega trga, ki je razdrobljen. Ampak to, po mojem mnenju, ni eh, edina težava in niti najpomembnejša težava. Ta predlog pa nam pomaga pri doseganju naših ciljev, tudi pri eh, izboljšavah notranjega trga. Glavne spremembe se nanašajo na to, da je treba poskrbeti za visoko kakovostno znanstveno oceno ki uporablja više raven znanstvenih dokazov. Zato morajo poskrbeti neodvisni strokovnjaki, ki prihajajo iz nacionalnih institutov za ocenjevanje zdravstvene tehnologije. Zelo pomembno je tudi, da zagotovimo pregledno in objektivno metodologijo. Še enkrat, pri tem morajo sodelovati neodvisni strokovnjaki in eh, ocena mora biti vedno utemeljena na dokazih. Bistvenega pomena je, da se tehnologija potrdi z višjo eh, večino kot pa trenutno dvotretinsko večino. z višjo večino kot eh, doslej, torej z dvotrezinsko večino, se upravičujem. Tukaj govorimo o znanstvenih kriterijih, ne pa političnih eh, kriterijih. Potrebujemo torej dvotrezinsko večino, vsaka država članica ima po en glas. Na to vprašanje, eh, če naj bo to obvezno ali ne. In eh, na ta način je prišlo do številnih sporov med državami članicami. Eh, No, kljub trem poskusom eh, zakonodaja še ni bila eh, sprejeta, prizadevati si moramo za rešitve, zaupati je treba v visoko kakovostne postopke. Eh, če bi to obveljalo, potem eh, vse skupaj ne bi, ne bi bilo. Eh, ne bi bilo nujno obvezno, eh, ne bilo potrebe po obveznosti, vseeno pa je treba poskrbeti za učinkovit sistem predlogi sprememb, ki jih eh, predlagam, omogočajo državam članicam, da eh, uporabijo specifične eh, klinične karakteristike in izvajajo svoje lastne ocene. To spoštuje pristojnosti držav članic. Področje uporabe zdravila, zdravstvene oziroma medicinske naprave in tako naprej. Pokriti moramo veliko inovacij, ki eh, vplivajo na javno zdravje, ki imajo tudi vpliv na gospodarstvo. Te inovacije, te eh, nove tehnologije, ki zapolnjujejo vrzel, vrzeli. To je glavna eh, tema. Pomembno je, da jih vključimo v ta predlog. To je zelo razdrobljen trg, precej bolj razdrobljen kot pa trg e, za zdravila. Mislim, da moramo nadomestiti pomankanje dokazov e, doslej. Narediti moramo korak naprej pri varnosti, pa tudi korak naprej pri ocenjevanju prispevka medicinskih pripomočkov. To je lahko dobro tudi za samo industrijo, če bi eh, namreč lahko to vrstnim medicinskim eh, pripomočkom dali eh, neko oznako kakovosti, bi bilo to brez doma dobro za industrijo. Najti moramo rešitve tam, kjer jih trenutno ni, tam, kjer menimo, da bo učinek za javno zdravje velik lahko delamo na novih eh, področjih, na novih postopkih. Sredstva moramo preusmeriti za, eh, za starele tehnologije na eh, novo inovativno tehnologijo. Mislim, da lahko prispevamo tudi k odločevanju v kliničnem postopku. Govorim o prostovoljnih elementih tega sistema. Spostaviti moramo potrebo po raziskavah, izboljšati moramo učinkovitost in pa povečati naložbe. Po mojem mnenju je glavna vloga eh, komisije ta, da zagotovi ustrezen nadzor in ustrezno podporo. Poročilo tako zahteva od komisije, da se eh, naložbe v javni sektor eh, poiščajo tudi v proračunu Evropske unije, s tem bi zagotovili neodvisnost. potrebujemo dobro zakonodajo, pripravljeni moramo biti na eh, delo, vero, vedno moramo v mislih imeti eh, interes eh, pacijenta. To je besedilo, ki tudi spoštuje načelo subsidijarnosti. Sploh glede na to, da temelji na objektivni znanstveni oceni z kliničnega vidika. drugi kriteriji ne bi bili dovoljeni. Nacionalni interes, cene, uh, vračanje sredstev prav, ampak ne, ne smemo in eh, ne bomo posegali v pristojnosti držav članic. Naj sklenem, to je dober predlog, dobra priložnost, dejala pa bi tudi, da smo v uh, poročilu Eh, o dostopu do zdravil, že izpostavili teme, kjer lahko naredimo korak naprej, eh, marsikaj lahko izboljšamo, pomembno pa je, da se dogovorimo in da sodelujemo. Mislim, da je to besedilo korak v pravo smer. Hvala. Najlepša hvala. Glede na to, da časa res nimamo veliko, moramo omejiti prispevke poročevalcev v senci na tri minute, ostali pa boste imeli po dve minuti. Prosim, spoštujte ta čas za govor. Gospa Šrajer Pirik v imenu LS. Najlepša hvala, predsedovči, hvala tudi poročevalcu. Govorila bom v imenu gospe Grostet. Najlepša hvala najprej za to poročilo in hvala za dobro sodelovanje z soporočevalko. Mislim, da gre poročilo v dobro smer, kljub temu, da imam nekaj pomislekov. Najprej. Tako kot eh, poročevalka tudi jaz mislim, da parlament ne sme tukaj eh, izpodbijati zavezujočih elementov. Sodelovanje držav članic mora biti ključno in tudi zavezujoče pri tih ocenah. Po več letih prostovoljnega sodelovanja v tej eh, pobudi je sedaj ključnega pomena, da komisija res naredi ta korak naprej, ki ga predlaga jasno moramo zapisati tudi, kaj je dovoljeno in kaj ni. Namreč eh, pri kliničnih ocenah mora biti to ju, eh, nujno. Ne smemo dovoliti podvajanja eh, preuš, teh preiskav. Določene stvari pa so problematične, predvsem kar se tiče kot, kakovosti kliničnih ocen. Jasno je, da tukaj nimamo enakih pogojev za eh, zdravstvene tehnologije in da tega ne moremo ustvariti z danes na jutri. Potrebujemo skupino za koordinacijo, ki jo bodo imele v rokah države, ne pa komisija. Komi poročevalka je to predlagala in mi lahko to podpremo. Pomembno je, da eh, tukaj bolj jasno zapišemo, da morajo biti klinične ocene utemeljene na znanstvenih dokazih in na delu, ki ga so ga skupaj opravili Evropska unija in ETA. Namreč, eh, želimo si določeno mero fleksibilnosti tudi. Včasih moramo upoštevati eh, res vse študije, ki so na voljo in tudi vse znanstvene dokaze. Ne strinjam pa se s poročevalko glede tega, kako eh, obravnavati eh, vsa zdravila in eh, zdravstvene pripomočke. Namreč države članice imajo različne pristope tukaj in zato moramo spodbuditi sodelovanje. Dodana vrednost določenih zdravstvenih tehnologij je relativna in eh, odvisna od ocene organov v državah članicah. Mislim, da potrebujemo zavezujočo klinično oceno, države članice pa se lahko odločijo, ali bodo pri zdravstvenih pripomočkih tudi sodelovali in šele kasneje, čez naprimer tri leta, lahko pripravimo tudi eh, zavezujočo sodelovanje tukaj. Še nekaj bi dodala, dobro je, da uspodbujamo eh, sodelovanje in digitalizacijo, ampak vseeno bi dodala naslednje. Uspodbujati moramo razvoj evropskih stran, eh, standardov, za izmenjavo elektronskih informacij o pacijentih. Namreč zdravniki in profesori lahko uporabljajo te podatke, žal pa pacijenti zaenkrat nimajo besede pri tem, kako se uporablja te podatke. Na nizozemskem je to drugače. Pri nas eh, morajo pacijenti odločati o tem, kako se deli njihove informacije o pacijentu. Sama sem opravila zelo zanimiv pogovor v v eh, okviru okrogle mize, kjer je sodelovala tudi eh, profesorica iz univerze v Rotterdamu. Povedala je, da potrebujemo dodatne ukrepe, tako da bo, ki jih bodo spoštovali vsi deležniki vlada, zdravstvene organizacije in drugi. To je izjemno pomembno vprašanje za me in zato bom tudi sama pripravila um, predloge sprememb. Tukaj gre namreč za življenje ali smrt naših bolnikov, naših pacijentov in zato potrebujemo tukaj večjo stopnjo odgovornosti. Like ask... Najlepša hvala. Prosim, da se držite omejitve časa za govor. Naslednji gospod Pjeha. Bardzo, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala tudi poročevalki za pripravo tega besedila. vem, da je ta tema prednostna naloga. Veliko je različnih mnen o vrednotenju zdravstvene tehnologije. Sam predlog je precej sporen. Sploh sedaj, ko parlament pripravlja lastno poročilo in vlaga predloge sprememb. Mislim, da bi morali podpreti okvir eh, za sodelovanje s skupnimi testi in skupnimi eh, načeli kliničnih eh, preizkusov. Ampak ta uredba ne govori o pravicah in obveznostih držav članic. Ne nanaša se na zagotavljanje zdravstvenih storitev. To je v pristojnosti držav članic. Ko je komisija objavila Eh, poročilo smo slišali samo eh, novice o dobrih rezultatih, eh, več preglednosti, večja vloga organizacij pacijentov in tako naprej. Ampak kot poslanec bi seveda rad izpostavil te pozitivne vidike, obenem pa spregovoril o dvomih. Prva težava, prvi problem je peti člen, ki govori o vključevanju zdravstvenih eh, naprav, medicinskih eh, pripomočkov z visokim tveganjem v področju uporabe. Medicinski pripomočki se večinoma uporabljajo v kombinaciji z drugimi elementi. V celotni verigi imamo zdravila, eh, različne izdelke in same medicinske pripomočke. Tako da imam eh, nekatere dvome, kar se tiče vključitve medicinskih pripomočkov v področju uporabe te zakonodaje. Nekateri pripomočki zahtevajo posebne, posebne programe usposabljanja za tiste, ki jih bodo uporabljali. To pa ni bilo omenjeno v eh, poročilu. Zdravstveni postopki niso predmet standardizacije v Evropski uniji. Imamo različne pristope v različnih državah članicah. Obstajajo tudi določene omejitve v eh, predlogu spremembe 56, naprimer. Ta pravi, da omejujemo sestavo panela, ki eh, bi naj oceneval stanje upoštevati moramo tiste, ki eh, razvijajo eh, vse skupaj. Farmacevtsko industrijo, ta je zelo pomembna. Eh, tudi industrija medicinskih pripomočkov je zelo pomembna. Ne moremo jih kar pustiti nekje ob strani. Doseči moramo naše cilje, narediti moramo kar največ za to. Če bomo preveč usklajevali, preveč harmonizirali, sploh kar se tiče vrednotenja Eh, zdravstvene tehnologije, eh, bomo ustvarili dodatne ovire. Previdni moramo biti, da do tega ne pride eh, in ravno zato bomo vložili predloge sprememb v tej smeri. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Majsner. Ja. Ah, ja, ja, Najlepša hvala, predsedujoči. Rada bi se zahvalila poročevalki, gre za zelo zanimivo temo in pomembno je, da nadaljujemo z našim delom tukaj moja skupina Alde na splošno podpira to, eh, ta predlog, da bi imeli samo še en skupni evropski HTA, ne pa 28 oziroma 27 v prihodnosti. Določene države pa imajo več kot eno takšno poročilo o vrednotenju zdravstvenih tehnologij, tako da mislim, da je to še slabše. Gre za kompleksno vprašanje in eh, tukaj se hudič skriva v detajlih, to mislim, da vsi razumemo strani držav članic vemo, da so precej skeptični in da so nekateri se pritožili glede subsidijarnosti, naprimer tudi nemški parlament. Prav zato moramo razmisliti o tem, kako bi lahko izboljšali tukaj stanje za naše eh, pacijente, tako da tega tudi ne bi potem blokiral svet. Vprašanje je, kako bo izgledal ta postopek skupnega HTA-ja na koncu. Razočaralo me je to, da je komisija pripravila veliko sekundarnih eh, zakonodajnih aktov. Smiselno bi bilo, da ne bi samo nasplošno, ampak prav podrobno vedeli, kako bo izgledal ta skupni HTA, kako se bodo vnašali podatki in tako naprej. Poročevalka je podala dober predlog, kako to, kako to izboljšati. Mislim, da je to vsekakor prava pot naprej. Kot sem omenjala, so v svetu zelo skeptični tukaj in zato ne bi bilo smiselno, da bi posegali v eh, nacionalne pristojnosti, predvsem tudi, kar se tiče njihovih proračunov, tukaj moramo biti predvsej pazljivi. Kar se tiče področja uporabe, tukaj je poročevalka priporočala, da bi ga razširili in ga razširili predvsem na zdravstvene pripomočke. Kot je povedala gospa Krostet, je to predvsej problematično. Ti eh, pripomočki so namreč veliko bolj zapleteni in težko je oceniti učino eh, Eh, učinkovitost, naprimer, pospraševalca uh, eh, srca. To, tukaj je odvisno uh, več stvari, ne samo sama naprava, sam pripomoček, odvisno je tudi, kako spretno je bil ustavljen, kako je, poste, potok, potok, kako je potekal postopek in tako naprej. Gre za veliko kriterijev, ki jih je težko vključiti. tukaj je vredno res bolje, da omogočimo prostovoljno sodelovanje za medicinske izdelke. Vem, da smo tukaj unesli veliko novih zahtev za obravnavo znanstvenih podatkov, za to, da se je potrebno pripraviti znanstvene študije in tako naprej. Dobro bi bilo, da to morda eh, na tak način pustimo zaenkrat. Smiselno je, da imamo zavezujoč HTA, da se to uskladi. V kolikšni meri pa je prenos zavezujoč, to pa bomo videli, ko bomo preučili, kakšna je pristojnost držav članic. Smiselno je, da dosežemo izboljšanje stanja na evropski ravni. Se pa veselim sodelovanja. Najlepša hvala, naslednja je gospod Rivazi. Merci, Najlepša hvala, gospod, gospod predsedujoči. Rada bi spomnila kolege in kolegice, da to besedilo ni revolucionarno. Hvala, gospe Kavison Ruiz, ker se strinjamo z njenimi sklepi. Sodelovanje med državami članicami že obstaja. Ne gre za eh, odobritve, gre za ocene do, eh, dodatne vrednosti eh, zdravil ali pa zdravstvenih pripomočkov. Odobritve izdaja Evropska agencija, tu pa, tukaj pa govorimo o dodani vrednosti. In kar se tiče področje, eh, področje uporabe, je treba v to vključiti tudi eh, medicinske pripomočke. Ne govorimo torej o dobritvi, to se dogaja nekje druge, govorimo o dodani vrednosti in zato potrebujemo te znanstvene ocene, to znanstveno vrednotenje. In pri tem gre za primerjavo novega zdravila s tem, kar že obstaja. In v tem trenutku, v tej fazi imamo malo podatkov če bo to besedilo dobro, bodo uh, farmacevti morali izvajati komparativne študije, zato da bi ugotovili, kakšna je dodatna, dodana vrednost. Uh, to počne naprimer agencije v Franciji in v Nemčiji. In s tem bomo uskladili protokol. To bo tako dodana vrednost, eh, ki jo bomo zagotovili na tem področju. Kakšen je delovni načrt? A, bomo pokrili vse, izdelke, vse eh, medicinske pripomočke in zdravila? Ne, eh, dotakniti se moramo inovativnih rešitev. Naprimer, eh, rakavo obolenja, tam se mi zdi, da bi bilo dobro zagotoviti te študije na evropski ravni. Ne bom se strinjala z nekaterimi kolegi, meni namreč, da če so strokovnjaki odvisni in uh, obstajajo listine, ki zahtevajo, da strokovnjakov ne financirajo eh, predstavniki industrije in tako naprej. To je izjemno pomembno. Eh, to je pomembno za preglednost razprav. To se namreč skriva v naši DNK v Evropi. Le tako bomo zagotovili, da bo eh, slika o dodani vrednosti zdravila ali pa medicinskega pripomočka jasna. Še enkrat hvala poročavki, ker je opravila odlično delo. Hvala lepa. Naslednja na vrsti gospa Konečna. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Za začetek želim povedati, da bi lahko pri naslednji seji bili bolj ekološki in uh, sicer kar zadeva uporabo klimatske naprave v tej dvorani. To je bila samo pripomba obrobo, sedaj pa k dejanski temi. Drage kolegice in kolegi, kot sem že večkrat dejala, pozdravljam ta predlog Evropske komisije, ki je korak v pravi smeri predlog temelji na naših zahtevah, na naši resoluciji iz preteklega leta. Res je, da moramo priznati, da sama odobritev nekega zdravila ali pa zdravstvenega pripomočka še ne pomeni koraka naprej. Kot je dejala že eh, Svetovna zdravstvena organizacija, leta 2014 potrebujemo instrument za dostop eh, do eh, zdravstvenih pripomočkov za vse. V zdravstvu se uporabljajo izjemno raznoliki zdravstveni pripomočki in to je težava za naše pacijente, ki se tako težko znajdejo. V predlogu mora torej ostati zavezujoč element ta, da morajo države članice sodelovati. Tako bo kakovost eh, boljša in vse države članice bodo imele nižje stroške. Tako se bomo izognili tudi podvojevanju. To je predvsem pomembno za majhne države članice, kot je moja, ki nimajo dovolj eh, izvedencev in pa denarja, da bi same vrednotile medicinske pripomočke. Pozdravljam besedilo poročevalke. Veseli me tudi to, kar je zapisala v kliničnih dokazih in jaz osebno se bom zauzela za močnejšo vključitev pacijentov v upravljanje, pa tudi na redke bolezni in pa na Eh, zdravila za te redke bolezni. To je tema, ki mi je močno pri srcu, poleg tega pa se mi zdi pomembno tudi, da zagotovimo tudi možnost eh, proučitve, odobritve, ki trenutno v predlogu ne obstaja. Kar mi ni všeč, je, da eh, nimamo zavezojočega postopka pregleda eh, stroškov, ki jih povzroča določena zdravila. Potrebno bi bilo upoštevati tudi etične in moralne vidike, ki so bili vzeti iz tega predloga. Veselim se že nadaljnega sodelovanja, upam, da bomo predlog skupaj lahko izboljšali. Vsekakor pa to ne bo lahko, zaradi tega moramo skušati vse prepričati, kako zelo pomemben je ta predlog. Ja, jaz sem za bolj ekološki pristop. Mogoče bi se eh, lahko odrekli tem plastičnim oziroma tem plastenkam, kot je že storil gospod Demes Makar, eh, in bi lahko prenesli svoje steklenice. Gospod Pedičini. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala lepa tudi komisiji za predlog, ki smo ga prejeli. Hvala lepa poročevalki za opravljeno delo. Eh, naše mnenje, eh, po našem mnenju je to poročilo zelo dobro. Poročevalka je večkrat govorila o neodvisnosti eh, pregledov in s tem se strinjamo. Smo tudi za prostovoljno sodelovanje do tega trenutka eh, je sodelovanje držav članic temeljilo predvsem na tem prostovoljnem pristopu. Ampak sedaj je čas, eh, da preidemo na bolj zavezujoč eh, sistem. Poleg tega pa se je potrebno v večji meri osredotočiti na medicinske pripomočke presenečen sem bil, da je kolega eh, iz skupine EKR govoril o preveliki harmonizaciji. Tukaj gre za pomembne eh, zadeve, s katerimi se moramo vsi strinjati. Edini, ki so uh, zares razumeli, o čem govorimo, edini, ki sta razumeli, o čem dejansko govorimo, uh, sta kolegici Rivazi in konečna. Torej, uh, kolegom iz EKR, ELS in AL, da priporočam, da se nekoliko poglobijo v to temo in da predstavijo boljše argumente. Mi smo za ta predlog, kar je v skladu z dvema pomembnima vidikoma, namreč da gre za racionalizacijo tega, kar nam je na voljo in za boj proti, uh, proti zapravljanju tega, uh, kar eh, imamo. Italijanske uh, izkušnje na tem področju so sledeče. Številne italijanske regije nimajo ustreznega postopka, tukaj mislim predvsem na jug Italije, pa tudi na Lacijo recimo. In pokazalo se je, da potrebujemo nacionalno koordinacijo, če želimo uh, vse to, kar uh, je bilo razdaj orisano na evropski ravni. Italija. Eh, Italijo torej čaka še veliko dela na tem področju. Ima pa tudi izkušnje z ovrednotenjem znanstvenih projektov. Mislim, da ti niso bili dovolj izpostavljeni v trenutnem uh, predlogu. Uh, mislim, da moramo doseči napredek čim prej. Hvala lepa. In še zadnji poročevalec v senci oziroma poročevalka v senci. Gospa Melan ni v dvorani, sedaj pa k poslancem. Najprej gospa Zomer. Hvala lepa, gospod predsedujoči, govorim v imenu Petra Lizeja, ki danes žal ne more biti z nami, ker je v Mintnu, na eh, seji skupini. Torej, predstavljajte si, da sem Peter Lize. On podpira predlog komisije, še prav posebej pomemben se mu zdi tisti del, ki govori o eh, tesnejšem eh, sodelovanju med EMO in pa organizacijo za odobritev medicinskih pripomočkov, Potrebno se je osredotočiti na tiste medicinske pripomočke, ki bodo zares poskrbeli za terapevtski napredek. Vendar pa Peter Lize eh, izpostavlja tudi nekatere probleme, kajti situacija na tem področju je izjemno raznolika v eh, državah članicah. Eh, države članice, ki se ne strinjajo s posameznimi terapijami, bi morali imeti na samem začetku možnost, da uporabljajo više terapevtske standarde. Eh, torej obstajati bi morala utemeljena možnost izjem. Drugič v predlogu komisije je zapisano, da mora skupina za koordinacijo odločati soglasno ali pa z večino. To je potrebno določiti ali dvojna eh, večina ali kvalificirana večina. Eh, mislim pa, da to nikakor ne sme biti preprosta večina ali pa dvotretinska večina, ampak kvalificirana večina, to pomeni večina držav članic in večina prebivalcev. Tretjič, glede na predlog komisije je mogoče tudi, eh, da komisija razveljavi odločitev, ki je bila sprejeta. Eh, to se mi zdi nesorazmerno. Približati se moramo eh, državam članicam in odločitve, ki so sprejete s kvalificirano večino, je moč razveljaviti oziroma postaviti pod vprašaj le v primeru, da obstajajo resne težave in pri vključitvi eh, medicinskih eh, pripomočkov moramo biti zelo, zelo previdni, še prav posebej, kar zadeva HTA predlog komisije temelji na postopku pregleda. Proizvodi, ki so bili pregledani z eh, varnostnega vidika, niso nujno primerni za eh, obravnavo v okviru modela vrednotenja zdravstvenih tehnologij, torej v okviru modela HTA. Najlepša hvala. Thank you. Next is Mr. Caputo. Gospod Kaputo je naslednji na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pravica do zdravja, pravica do najboljše zdravstvene oskrbe je pravica, ki bi jo morala Evropska unija zagotoviti vsem državljanom Evropske unije. Torej, eh, vesel sem eh, spremembe eh, direktive o vrednotenju znanstvene tehnologije in pozdravljam poročilo gospe Soledad. V veliki večini se eh, strinjamo z eh, tem eh, poročilom na lasno pobudo. Cilj ne bi smel biti le ta, da izboljšamo situacijo na trgu, da poskrbimo za to, da ne bo izkrivljanja trga, ampak moramo na ta način uspodbuditi in usmeriti tudi razvoj znanstvene tehnologije. Zagotoviti moramo možnost raziskav in pa dostop eh, do eh, različnih terapij eh, bolnikom. HTA uvaja mehanizem stabilnega sodelovanja za stalno udeležbo držav članic če želimo zagotoviti eh, kakovosten in pregleden sistem vrednotenja, potem ta model vsekakor potrebujemo. Evropska komisija pa mora poskrbeti, da bo ta postopek ustrezno prispev, pos, potekal. Financiranje pa mora biti javno, tako kot je izpostavila kolegica Soledad. Vendar pa je področje zdravil zelo občutljivo področje in zaradi tega so potrebna dodatna previdnostna načela ne smemo uh, dovoliti, da bi prihajalo do vrzeli. Hvala lepa. In sedaj dajem besedo komisiji, gospod Ampelas. Uh, uh, Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospe poročevalki eh, za poročilo, ki ga je popravila v na osnovi predloga komisije. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti te razprave in zaradi tega bi se rada zahvalila tudi za podporo. nadaljnemu evropskemu sodelovanju pri eh, modelu HDA in za vašo podporo predlogu kot takšnemu. Ta predlog v veliki meri ostreva podziv, pozivu eh, Evropskega parlamenta. Naj eh, povdarim tudi, da ne začenjamo z eh, ničle. Že 20 eh, let sodelujemo na področju tega modela in čas je, da naše zaveze na tem področju okrepimo in zaradi tega smo pripravili ta predlog. V veliki meri se strinjamo z stališčem poročevalke, da je ta predlog predlog, ki želi eh, okrepiti pomen znanstvenih dokazov posod po Evropski uniji. Rada bi izpostavila nekatere specifične točke, ki so bile omenjene v razpravi. Začela bom z obsegom, kaj ti kar nekaj vprašanj je bilo in kar nekaj raznolikih mnen glede obsega te zakonodaje. Komisija se je skušala osredotočiti na proizvode, kjer uh, bi uh, sodelovanje prineslo najvišjo dodano vrednost. Skušali smo uh, definirati obseg z pravno gotovostjo in zaradi tega smo se odločili za uh, centralizirano metodo odobritve in osredotočamo se na medicinske pripomočke z višjim tveganjem ta obseg smo zelo previdno določili, prisluhnili smo različnim deležnikom, pa tudi zaskrbljenosti določenih proizvajalcev eh, medicinskih pripomočkov. Menimo torej, da je naš predlog uravnotežen. Rada bi vam eh, zagotovila, da kar zadeva različni tržni razvoj, eh, medicinskih pripomočkov, da smo tega upoštevali in eh, da eh, se ne želimo umešavati v uredbo o medicinskih pripomočkih, vse ne kar zadeva časovnico. Rada bi povedala tudi nekaj besed o vprašanjih, ki se nanašajo na zavezujoče dele te zakonodaje, kajti to je zelo pomembna točka, ki se je večkrat pojavila v razpravi. In rada bi eh, spomnila na glavni cilj našega predloga. Glavni cilj našega predloga je, da povežemo najboljše eh, izvedence, da skupaj eh, opravijo potrebno delo. Eh, seveda pa se želimo izogniti tudi podvojevanju in zato moramo natančno vedeti, kaj se je dogajalo na nacionalni ravni. V tem okviru je zelo pomembno vedeti tudi, kaj, pomenimo, kaj pomeni eh, poročilo o skupni klinični oceni. Tukaj gre za poročilo, ki je razmeroma splošno ne pričakujemo poročila, ki bi trdilo, da je neka tehnologija boljša od druge, ampak eh, pričakujemo bolj splošna in uh, vključujoča poročila. In tukaj bi se rada odzvala na zaskrbljenost glede primerjav. Mislim, da si je potrebno ogledati različne možne primerjave znotraj teh poročil in to tudi načrtujemo. Glede ostalega pa lahko povem sledeče. Države članice bodo imele veliko različnih možnosti, da ocenijo neklinične vidike in eh, da pripravijo zaključke glede na uh, ocene medicinskih pripomočkov, ki bodo, prodane, ki bodo podane tekom uh, uporabe tega modela. Torej, na ta način ne posegamo v pristojnosti držav članic na zdravstvenem področju, pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe, pri stroških in povračilu stroškov. Potem pa k vlogi Evropske komisije, kajti nekaj vprašanj se je osredotočalo tudi na to in rada bi le pojasnila, da uh, od tega predloga pričakujemo, da bo na prvo mesto postavil države članice, ki eh, bodo opravljale tehnično delo. Evropska komisija bo imela vlogo eh, pregleda, eh, bo upravljala bolj vlogo pregleda, torej ugotoviti bo morali, da so bili izpolnjeni vsi posamezni koraki in to me vodi tudi k ravnotežju med temeljno zakonodajo in pa izvedbenimi akti. mislim, da smo skušali temeljne vidike vključiti v predlog kot takšen. Ta predlog pa bomo dopolnili oziroma to zakonodajo bomo dopolnili z nekaterimi izvedbenimi in pa delegiranimi akti, ki jih bomo sprejeli kasneje. Zelo pomembno je, da jo vključimo ustrezno uh, strokovno znanje, ko pripravljamo to sa sekundarno zakonodajo. Torej se bomo v veliki meri oprli na delo, ki trenutno uh, Eh, poteka eh, v okviru eh, skupne akcije UNITA. Radi bi res združili najboljše nacionalne izvedence. Lahko vam zagotovim, da sta neodvisnost in preglednost tudi ključna elementa za Evropsko komisijo. Upam, da se to odseva tudi v našem predlogu in z velikim zanimanjem bomo proučili različne predloge sprememb na tem področju. Sedaj pa glasovanju. Eh, nekateri so predlagali, da bi eh, dvignili prak eh, za glasovanje. Za našega vidika zares želimo soglasje. In to je nekako povezano tudi z obsegom poročila skupnih kliničnih študij. Mislim, da je to zelo vključujoče poročilo in skušali bomo doseči soglasje glede tega poročila v skupini za koordinacijo. Kdo bo pravzaprav opravljal delo? Mislim, da je pomembno, da ko bomo to sodelovanje postavili v pravni okvir, da zagotovimo eh, prevzem odgovornosti pristojni nacionalni organi eh, morajo biti člani skupine za koordinacijo. Le na ta način bomo imeli na voljo najboljše izvedence za upravljanje tehničnega dela. To je tudi tisto, kar smo zapisali v tem eh, predlogu in to nam bo zares pomagalo pri. Eh, najučinkovitejši, kar najučinkovitejši rabi sredstev. Hvala lepa, upam, da sem odgovorila na večino vaših vprašanj. Hvala lepa. In zadnje se vračamo še k poročevalki, gospe Kabezon Ruiz. Prosim, da ste kratki. Ja, čisto na kratko. Najprej bi se rada zahvalila vsem kolegom, eh, poročevalcem v senci, predvsem pa tudi komisiji za zelo konstruktiven pristop, eh, če izhajamo iz tega, Eh, da se s temeljnim pristopom vsi strinjamo, sem pripričana, da bomo lahko vsi dobro sodelovali, vendar pa želim povdariti tudi, da ne smemo pozabiti, da potrebujemo kakovostne postopke industrija. Industriji lahko to koristi le, eh, če eh, bomo uvedli certifikat, ki bo imel dodano vrednost na evropski ravni in eh, če bomo na ta način izboljšali tudi dostop eh, bolnikov, pacijentov do medicinske tehnologije. Mislim, da potrebujemo eh, dober pristop, ki bo temeljil na znanosti, nepristranskosti in pa preglednosti. Najlepša hvala, z tem zaključujemo to razpravo. Kar zadeva časovnico, pa naj povem, da je rok za vložitev predlogov sprememb 13. juni do 11. ure glasovali bomo v odboru Envi 13. septembra, to je eh, na Strasburškem plenarnem zasedanju. In glasovanje na plenarnem zasedanju je predvideno 1. oktobra. Hvala lepa za vašo udeležbo pri tej razpravi. Hvala lepa tudi za prispevek komisije. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Tukaj pa gre za uporabo infrastrukture za alternativna goriva v Evropski uniji. Čas je za odziv. Najprej dajem besedo poročevalki Kristel Šaldemuze. Ja. Tak for ordet, og øh, jeg skal prøve at gøre det kort, for tiden den er løbet. Skusala bombe, det er kratka, kaj ti čas beži tukaj v odboru Envi smo pripravili mnenje za odbor Tran. Zelo pomembno je, da poudarimo, da mora priti do sprememb sedaj. V Evropski uniji smo se strinjali, da bomo imeli nizko oglično gospodarstvo. V pariškem sporozumu smo se zavezali, da bomo znižali toplogredne pline za 20 odstotkov do leta 2020 in 40 odstotkov do 2030. In če želimo to doseči, je zelo pomembno, da zagotovimo tudi, da eh, imamo na trgu ustrezne alternative. Govorim predvsem o eh, alternativnih eh, gorivih in pa o infrastrukturi povezani z tem. Naj poudarim, da pozdravljam akcijski načrt za alternativna goriva. Mislim, da eh, predstavlja dober predlog za zagotavljanje ustrezne infrastrukture v Evropi. Imamo nacionalne načrte, ki ne, niso dobro usklajeni in uh, države članice so tiste, ki morajo sprejeti ukrepe, države članice morajo izvesti zaveze, ki smo jih sprejeli in eh, biti moramo odkriti. Obstajajo izjemno velike razlike eh, med državami članicami. Vse države članice ne izpolnjujejo svojih zavez, to pa bo ključnega pomena, če želimo doseči naše cilje. In uh, Svet je pripravljen na alternativna goriva, industrija ima pripravljene inovativne rešitve, eh, ampak eh, ponuditi jim je potrebno priložnost, eh, da bodo lahko začeli s svojim delom. Torej, to pomeni, da morajo države članice zagotoviti ustrezno infrastrukturo, tako da bo to podjetjem koristila. In želimo uh, imeti nizko oglično gospodarstvo. Če želimo to doseči, potem moramo uporabiti alternativna goriva, ki so nam že na voljo. Uh, Torej v svojem osnutku mnenja za odbor Tran želim jasno povdariti, da eh, je sedaj eh, čas eh, za ukrepanje, za konkretna dejanja. Torej pozivam vse države članice, da pričnejo z delom, da začnejo izvajati oziroma vzpostavljati infrastrukturo za alternativna goriva. To pa pomeni tudi, da potrebujemo tudi hitro napajanje vzdolž eh, omrežja TNT. V našem mnenju moramo povdariti, da eh, je čas, da države članice poskrbijo za konkretne poteze, kajti potrošniki eh, morajo imeti možnost, da uporabljajo to inovativno infrastrukturo. Enako pa velja tudi za podjetja. Torej, zelo jasno je, da je prišel čas za ukrepanje in eh, da je potrebno države članice pozvati, da se odzovejo, kajti podale so obljube, ki jih bo potrebno sedaj izpolniti. V odboru ENVI pa moramo predvsem zagotoviti, eh, da bo ta postopek potekal tako, da bodo upoštevani okoljski in pa podnebni viditki. Seveda pa obstaja tudi veliki industrijski potencial v državah članicah. Upam, da boste podprli to mnenje morda bom sama podala nekaj predlogov sprememb. Eh, ne bom mogla vključiti vsega, ampak veselim se že vaših prispevkov in upam, da se lahko strinjamo, da bomo lahko ambiciozni, da eh, države članice morajo pričeti eh, z svojim delom in da je potrebno izpolniti cilje, ki smo si jih zastavili. Sedaj eh, pa poročevalci v senci, eh, ki bodo imeli na voljo po tri minute, eh, preostali poslanci pa dve minuti. Gospod Gžib bi moral spregovoriti kot poročevalec v senci, ampak nadomešča ga gospa Zomer. Ja, najlepša hvala. Gospod predsedojoči, drage kolegice in kolegi, sedaj nadomeščam kolega Gžiba, ki mi je dal na voljo besedilo v angleščini, na srečo ne v polščini. Tako da ga bom prebrala. Dragi kolegi, Evropski parlament je sprejel direktivo o uporabi eh, oziroma o zagotovitvi infrastrukture za alternativna goriva od leta 2015 in vemo, da se srečujemo s strukturnimi problemi pri izvajanju. Veliko je različnih izzivov. Predvsem eh, ni eh, na voljo dovolj postaj za napajanje za električna vozila vendar pa se eh, ta eh, direktiva ne osredotoča zgolj na napajanje električnih avtomobilov, ampak tudi na druga alternativna goriva. Ta bo do ključnega pomena, predvsem zemeljski plin, če želimo znižati eh, izpuste iz prometnega sektorja. Imamo dobre primere modrih koridorjev vzdolž prometnih koridorjev infrastruktura za alternativna goriva eh, mora prijeti zadostno finančno podporo na nacionalni ravni, kakor tudi na ravni Evropske unije. Torej, eh, mora naše načrte odsevati tudi večletni finančni okvir. Potrebno je zagotoviti trajnostno financiranje in zagotoviti, eh, da bo to prioriteta za evropske inštitucije. Poleg tega pa moramo poiskati tudi sinergije v zakonodaji Evropske unije. Po mnenju gospoda Džiba je ključnega pomena, eh, da uh, uskladimo uh, to direktivo z direktivo o čistih gorivih. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Demesmakar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice. Najprej bi se zahvalil poročevalki gospod Šaldemoze za pripravo tega mnenja. Kot je povedala ona in tudi Evropska komisija, se morajo tukaj združiti eh, države članice in sodelovati veliko bolje, če želimo narediti ta prehod na mobilnost brez emisij ali pa z čim manjšimi izpusti. In tukaj se vsekakor strinjam. Ta prehod je nujno potreben in vsi to vemo, če želimo izpolniti naše zaveze iz sporazuma za okolje ampak to je potrebno tudi, če želimo ostati mednarodno konkurenčni. Če želimo mi kot Evropska unija še naprej prevzeti vodilno vlogo na svetovnem trgu avtomobilov, potem moramo narediti ta prehod. Samo tako bomo ostali konkurenčni na področju znanja in novih tehnologij. Le tako bomo ohranili svoj tržni delež. Kot je povedala poročevalka, je vprašanje polnjenja avtomobilov pomembno. To poteka predvsem ali doma ali pa v službi. In prav zato potrebujemo boljšo infrastrukturo, predvsem preko ključnega omrežja TNT. In to moramo imeti na voljo tudi eh, za eh, zasebno infrastrukturo za polnjenje. Poleg tega pa moramo tukaj upoštevati tudi alternativna vozila, ta morajo biti usklajena za vozila, ki imajo nizke izpuste ali so brezizpustna vozila in to mora biti um, vključeno v celotni življenjski ciklus teh vozil. Če se bomo bolje prilagodili in prešli na takšna vozila, bo to pomagalo dosegati naše cilje. Pa še nekaj glede uh, alternativnih uh, goriv tukaj. Celotni prehod na mobilnost, ki bo čim bolj neutralna, kar se tiče emisij, je eh, ključna in prav zato potrebujemo določene umestne rešitve, ki bodo zagotavljale čim nižje izpuste. Seveda obstajajo velike različ, razlike med državami članicami in regijami, tudi kar se tiče infrastrukture. Vedno bodo obstajale razlike med, naprimer, eh, Flandrijo, kjer je vedno več mest in vedno manj podeželja, in po drugi strani med Škotsko, kjer je veliko podeželskih regij. Zastavljam si še vedno kar nekaj vprašanj, kar se tiče um, zavezujočih pravil pri prodaji takšnih vozil z nizkimi izpusti ali brez izpustov trg teh vozil eh, moramo omogočiti in uspodbujati. To je naloga nas kot pripravljalcev politik. Prav tako moramo zagotoviti primerno infrastrukturo. Mislim, da moramo razmisliti o tem vprašanju in to podpreti. Veselim pa se plodnega sodelovanja. Hvala. Uh... Najlepša hvala. Ne vidim nekaterih poročevalcev v senci, zato sedaj dajem besedo gospodu Škrlecu. Hvala lepa, gospod predsedujoči samo nekaj dejstev iz preteklosti. Leta 2013, ko so potekali pogovori o tej direktivi za infrastrukturo za alternativna goriva, je komisija predlagala, da bi uvedli zavezujoče cilje za države članice in da bi eh, te cilje morali izpolniti do leta 2020. V eh, pogovorih z svetom pa je prišlo do določenih kompromisov. Enega izmed kompromisov še nekako lahko sprejmemo in sicer, da bi vse skupaj predstavili na leto 2025, ampak drugi kompromis, ki se je izkazal za izjemno slabega v pogovorih z svetom, pa je ta, da bi ukinili zavezojoče cilje. In kakšni so rezultati? to, eh, kar je navedla komisija v svojem poročilu, so bili roki za uvedbo nacionalne politike, nacionalne strategije. In ta rok je bil leto in pol po tistem, ko je bila direktiva izglasovana v Evropskem parlamentu. In sicer je bilo eh, to 18. oktober 2016. Leta 2017, eh, torej leto kasneje, so bili rezultati Eh, katastrofalni. Dve državi spoh nista pripravili nacionalne politike, od preostalih držav članic pa jih je le osem eh, pripravilo kolikor toliko ustrezen nacionalni okvir za to politiko. Ta nacionalni okriv, eh, okvir bi moral pokrivati različna področja. In če sedaj primerjamo naše dosedanje neizvajanje predvsem kar zadeva zmanjšanje emisij eh, v prometnem sektorju z cilji Evropske unije, da do leta 2030 izgradimo ključno omrežje TNT, eh, da bomo imeli potem do leta 2050 eh, omrežje, ki bo pokrivalo tudi najbolj oddaljena območja Evropske unije in če upoštevamo, da je rok za uresničitev teh nacionalnih načrtov za alternativna goriva uh, bil uh, leta 2015, lahko predpostavljamo, da če bomo tako nadaljevali, ne bomo izpolnili niti enega izmed teh ciljev. Uh, Evropska unija ne bo povezana, ne bomo imeli ustreznega umrežja, ne bomo imeli infrastrukture za alternativna goriva. Kaj bomo torej imeli? Imeli bomo eh, še naprej visoke izpuste, uporabljali bomo fosilna goriva in sicer vse zaradi tega, ker države članice niso sposobne izvesti politike in ker se niso sposobne soočiti z izzivi, eh, ki so v poriškem sporazumu. No in sedaj k električni energiji. Deset držav članic ni pokazalo nobenih ambicij pri izgradnji eh, infrastrukture za električna vozila. Mi pa gremo naprej. Govorimo o energetsko učinkovitih zgradbah in tako naprej. Zemljski plin, neustrezno eh, pokritje celotnega TNT omrežja, eh, še posebej pa pristanič in pa rečnih eh, plovnih poti. Vse to bi lahko prispevalo k znižanju izpustov. Predlagam, da smo v tem poročilu nekoliko ostrejši in da eh, zahtevamo od Evropske komisije revizijo te direktive. Predvsem zaradi tveganja, da ne bodo izpolnjeni niti cilji izgradnje temeljne čez Evropske prometne mreže. In zaradi tega mislim, da so zavezojoči cilji za države članice še kako potrebni dali smo jim možnost, eh, da izberejo prostovoljni pristop, pa sedaj vidimo, kakšni so rezultati. Hvala lepa. Eh, Najlepša hvala, naslednja je gospa Evi. Hvala lepa, gospod predsedujoči sporočilo v zvezi z razvojem infrastrukture za alternativna goriva v Evropski uniji eh, je bilo predstavljeno v drugem svežnju za mobilnost. To je zagotovo zelo pomemben svežen, gre za natančno eh, definirane cilje. Potrebno eh, je razviti novo infrastrukturo, vidimo pa, kako to poteka, če si ogledamo le področje električnih avtomobilov zelo dobro vemo, da ni prišlo do uresničitve ciljev, kot se je pokazalo v Italiji in v številnih drugih državah članicah, ki doslej, doslej poudarjam, dajo prednost zemljskemu plinu tudi pri izgradnji infrastrukture eh, do leta 2050. Kot so eh, pozorili že eh, kolegi, bomo z uporabo fosilnih goriv težko dosegli dekarbonizacijo. Eh, in eh, tudi v moji državi prevladuje uporaba konvencionalnih goriv. Danes razpravljamo o tem, kako lahko prispevamo k uresničitvi ciljev kot odbor za okolje. Jaz menim, da potrebujemo sodelovanje med zasebnim in javnim sektorjem, potrebujemo inteligentna ulaganja, Eh, ki eh, bodo ambicioznejša eh, kot minimalno zastavljene zahteve, kot recimo glede energetske učinkovitosti stavb. Sedaj pa k infrastrukturi za alternativna goriva za mesta in pa primestna območja. Tukaj je zagotovitev te infrastrukture še toliko bolj pomembna potrebujemo jasno identificirane cilje in uh, vlaganje je potrebno zagotoviti pred letom 2020 in tudi po letu 2020. Večjih tehničnih ovir ni, po mojem mnenju. Največja težava je izjemno majhna razpoložljivost električnih avtomobil na trgu. Ta znaša le en odstotek v letu 2017 za nove avtomobile. In zaradi tega. Uh, je zrak, ki ga vdihavamo, eh, še naprej tako slabe kakovosti. In sedaj gledam kolegico Dali, eh, ki pripravlja novo direktivo za lahka tovorna vozila. To je prava smer. Hvala lepa, s tem zaključujemo za poročevalci v senci, sedaj pa še drugi prispevki članov odbora, najprej gospodali. Hvala lepa, naj začnem z tem, da se zahvalim kolegici Šaldemuze za uh, odličen osnutek mnenja. Akcijski načrt Evropske unije za uh, infrastrukturo za alternativna eh, goriva je uh, izjemno pomemben, če želimo izpolniti CO2 standarde uh, v vozilih. To je omenila tudi kolegica Evi. Kot je bilo že rečeno, pogosto poudarjamo, da je ena izmed največjih ovir pri dosegi ciljev infrastruktura, vendar eh, pa eh, to ni vse in naj vas opozorim na analizo, ki jo je pripravila platforma za eh, elektromobilnost. Ne gre za pomankanje infrastrukture, ampak prej za pomankanje električnih vozil na trgu. Analiza je pokazala, da je bilo v letu 2017 eh, na cesti približno pet avtomobilov eh, na eh, postajo za napajanje. In eh, ocenjujejo, da bo do leta 2020 ta številka porasla na deset. To je v skladu z cilji komisije. Vendar pa se strinjam s tistimi, ki pravijo, da eh, so potrebne nove investicije v eh, javne postaje za napajanje električnih avtomobilov. In zaradi tega je pomembno razmišljati tudi o interoperabilnosti eh, in pa o skupnem prizadevanju industrije, vlad in pa regionalnih organov. In vloga javnega sektorja je, da eh, okrepi dejavnosti na lokalni, regionalni in pa nacionalni ravni in da vzpodbudi vlaganje, poskrbi za prave pobude in pa ustrezna javna naročila. In na zadnje naj izpostavim še vlogo zasebnega sektorja. Zasebni sektor mora dokazati, da se zauzema za izgradnjo teh postaj za napajanje električnih avtomobilov in mora sprejeti tudi ustrezne ukrepe v zvezi s tem. Hvala lepa, naslednja je gospa Meissner. Ulrike je naša poročevalka v senci, uh, mislila sem jo nadomestiti, ampak uh, sedaj sem se javila v svojem uh, imenu. Leta 2013, ko smo to sprejeli, eh, sem bila vključena v pripravo našega poročila in tudi sedaj eh, zakon iz leta 2014 še zdaleč ni bil tako ambiciozen, kot bi si želeli. Predlog komisije je bil ambicioznejši eh, in tudi parlament je želel več in dejansko je potem prišlo do trialoga z državami članicami in roki so bili zastavljeni tako, kot so bili. In, uh, sedaj bi seveda radi revizijo, ampak revizije ne moremo zahtevati, kajti izvajanje, rok za izvajanje je do leta 2020, glede na to, za katero infrastrukturo gre, za katero, katere alternativne vere energije gre in tako naprej. Dobro je, da bi morali do leta 2030. Uh, eh, imeti uh, vzpostavljeno ustrezno omrežje, še prej pa seveda želimo uh, infrastrukturo za alternativne uh, vire. Seveda tukaj ne moramo govoriti zgolj o električnih avtomobilih, ampak tudi o drugih možnosti. Želimo pač obnovljive vere energije, ki jih bomo lahko tudi ustrezno in seveda tudi možnost, da to energijo ustrezno uh, skladiščimo. Eh, torej ne moremo prositi za revizijo, ker eh, se rok za izvajanje še ni iztekel. Sredstva za to so na voljo, vendar pa jih je potrebno uporabiti. Nekatere države članice so to že storile na določenih področjih, vsaj gradijo alternativno infrastrukturo, ampak to še zmeraj ni dovolj in če bomo nadaljevali z takšnim tempom, nam to na vsak način ne bo uspelo. Eh, Evropski parlament mora podati jasno stališče in komisijo pozvati, da stori več. In to velja tudi za dekarbonizacijo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa bi dal besedo komisiji. Gospode, preizvolite. Jaz bom nadomestil gospode Prej, ki žene danes žal ni mogla priti. Rad bi se zahvalil eh, poročevalki in tudi vsem poslancem, ki so pokomentirali to mnenje. Mi se seveda v celoti strinjamo z vsem, kar je bilo povedano, kar se zgodi precej redko. Glavno prioritetno področje za nas je to, da povečamo sodelovanje in koordinacijo z državami članicami, predvsem, ko gre za izgradnjo nacionalnih omrežij. Je pa res, da stopnja ambicije v eh, teh nacionalnih načrtih morda ni enotna. Določeni poslanci so že omenili tudi to, da moramo razlikovati med eh, javnimi in zasebnimi infrastrukturami za polnjenje. Na področju javnih polnilnih postaj smo uh, sedaj naredili napredek, imamo namreč 1000, 130 eh, tisoč javnih polnilnih postaj za približno 700 tisoč električnih vozil. Tako da sedaj je na industriji, da pripravi več takšnih električnih vozil, ki bodo zadovoljile potrebe potrošnikov in da omogočimo sedaj boljši prehod na te nove um, tehnologije, na nova goriva. Zagotoviti moramo, da bo mrežje funkcionalno, namreč trenutno je še malce pre težko, da bi z električnimi vozili vozili čezmejno na dolge proge. To je za uporabnike prezahtevno, ker ne vedo, kjer bodo polnilne postaje. Kakorkoli že pri nas eh, nadaljujemo z našim delom, da bi prioritizirali ukrepe na tem področju, nadaljevali bomo z temi zelo uspešnimi. Eh, projekti preko javnih razpisov za nepovratnimi sredstvi, tudi kjer eh, spodbujamo razvoj. Ne na zadnje, mislim, da je zelo pomembno to, da razmislimo o tem, kako bi lahko vzpostavili interoperabilnost storitev na notranjem trgu Evropske unije. Vprašanje je, ali tu potrebujemo eh, zakonodajne ali nezakonodajne ukrepe za naše potrošnike, mora postati jasno, da so alternativna goriva, ali pa električna vozila lahko učinkovit način prevoza tudi čezmejno. Združiti moramo predloge glede različnih alternativnih goriv. Tukaj, naprimer, tudi eh, zemljski plin je možna alternativa v prihodnosti in zato moramo biti neutralni glede tehnologij. Leta 2018 bomo začeli z revizijo te direktive in upoštevali bomo vsa poročila držav članic glede izvajanja nacionalnih eh, okvirov na tem področju. Torej, prepričani ste lahko, da bomo podrobno spremljali napredek tukaj in ocenili, ali je potrebno prenoviti to direktivo in ali potrebujemo drugačne mehanizme za to, da bi povečali učinkovitost delovanja direktive. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa dobi besedo za dve minuti še enkrat poročevalka tukaj. Eh, hvala lepa, Spoštovani kolegi, hvala za vse komentarje. Čeprav razumem, se načeloma gledano strinjamo. Veselim se predlogov sprememb, ki jih boste pripravili in prepričana sem, da bo na tak način mnenje še bolj ambiciozno. Glede na to, da se komisija strinja z nami, lahko storimo še korak naprej in postanemo bolj ambiciozni pri tem vprašanju. Naslednji teden v torek je rok za oddajo predlogov sprememb, upam, da jih boste pripravili in da bo mnenje postalo torej, še bolj ambiciozno. Upam, da bo tudi odbor za promet upošteval naše mnenje. Hvala. Najlepša hvala. Torej, kar se tiče časovnice, tukaj je rok za vložitev predlogov sprememb 12. juni. V odboru Envi bomo glasovali 10. julija, odbor Tran bo o tem glasoval 24. septembra glasovanje na plenarnem zasedanju pa še ni odločeno. Tako sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu, kakovost vode namenjene za prehrano ljudi, prenovitev. Malce smo že pozni in eh, prav zato bom precej strok pri eh, omejevanju časov za govor. Veliko ljudi se je bojavilo tukaj, tako da bi najprej dal besedo poročevalcu za 5 minut, potem 3 minute poročevalcem v senci, 2 minuti pa doprejeli poslanci, ki želijo komentirati. Na koncu bo komisija dobila besedo za 5 minut, da se lahko odzove in potem spet poročevalec. Jaz sem poročevalec v senci, tako da eh, bi tudi sam želel več časa za razpravo tukaj, ampak žal moramo s sestankom zaključiti točno ob 12.30. Gospod Dantan, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Bom poskušal biti kratek znotraj teh petih minut. Ta predlog direktive je popravek prvega popravka eh, iz leta 1998 gre za direktivo, ki eh, je bila sprejeta uh, leta 1980. Nanaša se na kakovost pitne vode, predlagamo splošen uh, pristop uh, v celotni verigi distribucije vode. Imeli smo tudi državljansko pobudo na to temo, na temo preglednosti in obveščanja državljanov nanaša pa se tudi na snovi, ki so v stiku z vodo. Pristop komisije gre v pravo smer na splošno, utemeljen je na znanstvenih dokazih, zagotavlja pa bolj robusten sistem za zaščito eh, vodnih izvirov in za zaščito zdravja. Ampak vseeno eh, besedilo vseboje določene eh, Eh, težave, določene vrzeli. Eh, z praktičnega vidika upoštevati je treba eh, namreč realno stanje na terenu, tako kar se tiče interne distribucije, kar se tiče preizkusov in tako naprej. Ocena učinka podcenjuje eh, ekonomski in finančni učinek za ponudnike in uh, s tem tudi za uh, potrošnike. O tem se bomo še pogovarjali. Načelo uh, previdnosti je uh, včasih malce problematično, kar se tiče določenih uh, snovi. Uh, komisija meša določene stvari in to je treba razjasniti. Upoštevati je treba tudi druge zakonodajne akte, naprimer uh, okvirno direktivo o vodi. Uh, in pa tudi uh, druge akte, naprimer, kar se tiče uporabe vode v različnih uh, postopkih uh, izdelave in predelave hrane. Ravno zato sem predlagal več uh, sprememb. Spoštovati je treba priporočila Mednarodne organizacije za zdravje, Svetovne organizacije za zdravje, spoštovati je treba odgovornosti enih in drugih. Uh, v tem besedilu, naprimer, eh, države članice morajo spoštovati kakovostne norme, zagotoviti je treba, eh, da se oceni, če je povečanje določenih parametrov eh, težava za zdravje ljudi. V nekaterih primerjih je to, to lahko nevarno za zdravje, v drugih primerjih pa gre za manjšo težavo in tam moramo imeti drugačen pristop, ker eh, nevarnost za zdravje ni eh, dokazana. Bolje je treba seveda izvajati pravila v državah članicah, bolje in hitreje. Toliko o tehničnem delu. Kar se tiče posplošenja eh, pristopa na podlagi tveganja, moramo ohraniti ta, to načelo, ki ga ponudniki dobro poznajo v eh, okviru okvirnega zakonodajnega akta. Zmanjšati treba stroške in pokrit, pokriti vse faze uh, verige. Ne smemo iti predaleč, kar se tiče uh, tveganja, uh, tako kot to predlaga komisija. Obstajajo tveganja tam, ker imamo naljive osebe, naprimer. Uh, Eh, starostnike, eh, na to vrci, šole in tako naprej. Eh, in pa tudi prostori, ki se redno uporabljajo, naprimer kongresni centri in tako naprej. Tam je treba slediti stanju bolj natančno, ni pa to potrebno za vse prostore. Na to snovi. predlog komisije želi eh, uskladiti, naprimer, gradbeni material s tem, eh, ne bomo eh, rešili težave, potrebujemo drugačen pristop v svetu. Skupina držav članic podpira takšen drugačen pristop in to je treba analizirati. Zagotoviti je treba seveda visoko kakovost vode za vse, cenovno dostopnost vode. In eh, tukaj moramo biti resnično previdni, ne smemo pasti v past eh, ekstremov, eh, kar bi pomenilo, da bi bila zadeva neizvedljiva. Glede obveščanja o kakovosti vode, mislim, da moramo razlikovati med splošnimi informacijami, ki morajo biti vedno dostopne na spletu, in bolj pedagoškimi informacijami, ki jih moramo najti na oznakah na steklenicah, naprimer. Pripravljen sem na sodelovanje in seveda na eh, vaše vprašanje. Hvala lepa, prvi poročevalec v senci, gospod Palmer. Hvala lepa, ja, tri minute res ni dovolj, da obravnavamo tako pomembno direktivo, ki se nanaša na tako pomembno področje. Tako da je nemogoče, da bi lahko sedaj omenil vse, kar želim pokomentirati v imenu naše skupine. Za začetek bi podal zelo pomemben komentar. Večina izmed nas jemlje za povsem samoumevno to, da ko odpremo eh, pipo, iz nje priteče čista in varna voda. Ampak to ni tako samoumevno za vse. In dejstvo, da v letu 2018 v Evropski uniji si vsak državljan zasluži pravico do tega, da ima dostop do čiste, varne in uh, dostopne pitne vode bi moralo biti gonilo za nas pri pripravi tega poročila. Naši, spoštovati moramo tudi pobudo naših državljanov glede čiste pitne vode in tega ne smemo kar tako spregledati. Mislim, da tega sploh ni potrebno omenjati, ampak bom vseeno povedal. Naša skupina bo imela precej težav pri tem, da bi podprli kakršnikoli predlog v okviru te direktive, s katerim bi kakorkoli že eh, negativno vplivali na javno zdravje. Mi se bomo vsekakor osredotočili na to pri obravnavi direktive. Najboljša politika za javno zdravje je politika, ki zaščiti javno zdravje in ne ustvarja nepotrebne panike ali eh, nepotrebnih opozoril tukaj. In največji izziv bo prav to, da najdemo to ravnovesje znotraj poročila. Naj podam dva kratka primera. Najprej endokrini motilci. Veliko državljanov je zaskrbljenih tukaj, veliko je novih eh, študij, ki govorijo o tem in pravzaprav bomo morali najti skupno stališče, ki bo tukaj odrazilo to eh, ravnovesje pa še eh, nekaj drugega. Namreč v eh, Italiji, v Beniški regiji je prišlo do nekih težav, nekih snovi v vodi, to je omenjal že kolega in eh, mi bi to radi vključili, poročevalec pa gre tukaj v drugo smer in prav zato moramo tukaj nekako vključiti oba pristopa, to, da zaščitimo javno zdravje in da to vseeno omenimo. Ne strinjam se z vsem, kar je zapisal poročevalec, ampak vseeno bi rad pohvalil njegovo zelo aktivno delo tukaj in z veseljem bomo sodelovali z njim pri eh, pripravi odziva parlamenta na to direktivo. Razumem, da imamo omejen čas, ampak samo nekaj bi dodal. Dostop do čiste pitne vode je ključen tukaj za našo skupino in prav zato želimo okrepiti predlog, ki je sedaj pred nami. Voda mora biti ugodna, le na tak način bo tudi dostopna vsem. Hvala. Najlepša hvala, gospod Dorman, izvolite. Tak, tak fri, eh, øh, formen, oj... Hvala lepa. Tudi jaz bi se zahvalil poročovalcu za to odlično pripravljeno mnenje. Dostop do kakovostne pitne vode je izjemno pomemben in je seveda ključen za zdravje naših državljanov. Ta trenutna direktiva je v veljavi že 20 let in 20 let je nismo spreminjali, zato je tako pomembno, da jo vzamemo pod drobno gled. Nekaj komentarjev imam. Stopnja izhajanja vode je uh, zelo visoka. 23 odstotkov vode se preprosto izgubi, ker izteče iz uh, pipa ali kaj podobnega ali pa iz cevi. Bolj kot bo naš vodovodni sistem imel eh, poškodbe, bolj kot bo iztekala voda, večji so tudi problemi z kakovostjo vode, za čistostjo vode in pa istočasno se viša cena vode zaradi tega. Prav zato potrebujemo boljše vodovodne sisteme. Vodovodna podjetja morajo tukaj uporabljati najboljše prakse in primerljivo metodologijo. Poleg tega potrebujemo več preglednosti, tako da bomo lahko primerjali različne faktorje tukaj. Ne samo to, koliko vode se izgubi, ampak tudi koliko energije se izgubi pri tem vlaganje sredstev v eh, vodovodne sisteme mora biti tukaj optimizirano. Namreč ne želimo si sistemov, ki omogočajo visoke dividende za eh, tiste, ki imajo delnice v tem podjetju, ampak želimo čisto pitno vodo, ki bo dostopna. Onesnaževanje vode je tudi velik problem če bomo podjetjem dovolili, da še naprej zakopavajo odpadke in eh, toksične trestrupene snovi, bo to seveda vplivalo na čisto pitno vodo. In še nekaj, eh, sprašujem se glede socialne dimenzije tukaj v predlogu komisije. Gre za okoljsko zakonodajo. Socialna vprašanja pa so v pristojnosti držav članic. In zato se mi ne zdi prav, da pripravljamo politiko, ki se na nek način pretvarja, da je nekaj drugega kot to, kar je, zato da bi zaobšli pristojnosti, ki so že dodeljene. Mislim, da moramo vsekakor zagotoviti, da mi opravljamo delo, za katero smo pristojni. Hvala. Najlepša hvala, gospod Miller. Najlepša hvala poročevalcu, ki je opravil izjemno eh, dobro delo pri tem poročilu. Mislim, da je izpostavil šibke točke in pomankljivosti v delu komisije. Hvala tudi komisiji za zelo konstruktiven dialog, ki smo ga že vzpostavili z vami. Direktiva o pitni vodi je zame izjemno pomembna. Še posebej zato, ker eh, sem že 20 let aktivna o komunalni politiki kjer eh, obravnavam predvsem dobavo vode. In ključni pomen te direktive je prav to, da zagotovimo čisto pitno vodo za vse. V Nemčiji imamo približno 6000 dobaviteljev vode. Struktura je zelo fragmentirana in pogosto eh, so dobavitelji vode tudi eh, na ravni občin. Eh, Prav zato moramo pripraviti oceno tveganja in celotno direktivo na tak način, da bodo to izvajali tudi mali in srednji veliki dobavitelji vode. Razdeliti moramo pristojnosti tukaj tudi, ko gre za primer za pristojnost eh, za vzorčenje vode in za nadzor nad eh, kazalniki glede kakovosti vode. Novost v predlogu komisije so tudi informacije, ki so na voljo eh, uporabnikom. Pri tako občutljivi zadevi, kot je pitna voda, je izjemno pomembno, da imajo uporabniki vse zadevne informacije o kakovosti vode na voljo. Omogočiti moramo preprosto dostop do teh informacij, ampak nujno je, da nadaljujemo z razpravo o tem, katere informacije so relevantne za uporabnike in katere informacije so koristne. Zdi se mi, da smo določene stvari vključili eh, napačno v ta predlog. Rada bi podprla tudi poročevalca pri tem, ko želi vključiti seznam za opazovanje standardov glede endokrinih motilcev in mikroplastike. Tukaj potrebujemo znanstveni pristop pri tem vprašanju, In smiselno je to povezati tudi z direktivo o vodi, ampak to v predlogu komisije še ni dovolj jasno izpostavljeno. Jasno je tudi to, da moramo zaščititi načelo subsidijarnosti. Tukaj se sklicujemo tudi na majhne dobavitelje vode. Pravica do čiste pitne vode je pomembna, ampak vprašanje je, ali mora torej, eh, ključno je, da ostane dobava vode še vedno v pristojnosti eh, torej, na komunalni ravni in da ostane pitna voda še naprej dostopna in ugodna. To je namreč v dobro naših državljanov. Hvala. Najlepša hvala. Za zelene pa bom kot poročevalec v senci spregovoril sam. Najprej bi se zahvalil komisiji in tudi poročevalcu za odlično opravljeno delo pozdravljam predlog komisije, strinjam pa se eh, glede mnogih vprašanj, ki ste jih omenili. Še posebej zadovoljen sem, da ste ponovno pregledali seznam kemičnih kazalnikov, tudi strinjam se s tem pristopom, ki temeli na tveganjih. Mislim, da potrebujemo več preglednosti in da morajo imeti uporabniki in potrošniki boljši dostop do informacij, Seveda pa je eh, dostop eh, do čiste pitne vode nekaj, kar je ključno. Strinjam se tudi s poročevalcem, ki uvodoma v poročilu pravi, da so ti kakovostni parametri zapisani v prvi prilogi v bistvu podlaga za celotno direktivo. Strinjam se s tem, ampak potem, ko si ogledamo podrobnosti, se mi zdi, da je poročevalec izključil določene parametre, in eh, povečal pomembnost določenih drugih parametrov. Poleg tega imamo tudi možnost odstopanja od teh parametrov na ravni držav članic, zmanjša pa se tudi zahteva za nadzor. Seveda nisem presenečen nad tem, nisem pa tudi zadovoljen s tem. Endokrini motilci so izjemno pereč problem in eh, še posebej v odboru za okolje je to pomembna tema, zato moramo to obravnavati tudi tukaj, ne samo v direk okvirni direktivi o vodi. Endokrini motilci morajo biti zato na tem seznamu za spremljanje. Kar pa se tiče parafluoriniranih snovi, to se mi zdi zelo eh, problematično vprašanje. Industrija prilagaja molekularno strukturo teh eh, parafluoriranih snovi. In na tak način so oni eh, nadomestili PFSO z drugimi molekulami. Torej, če se osredotočimo samo na ti dve snovi, ki sta že prepovedani, potem bo industrija samo spremenila eh, formulo in bo naprej uporabljala druge snovi, ki so podobne in problematične. To je problem in prav zato uh, bi podprli strožje vrednosti, ki jih predlaga komisija. Odstopanja, ki jih je izvo, na začetku predlagala komisija, državam članicam dajo možnost, da izpolnjujejo zahteve iz izvorne direktive izpred let. In te kriterije še vedno potrebujemo in ta odstopanja. Seveda je preglednost in transparentnost še vedno ključnega pomena dolgoročno pa je boljši dostop do informacij in večja preglednost, seveda tisto, kar bo zagotovilo večjo eh, kakovost naših storitev. Najlepša hvala. Grazie, presidente. Questa direttiva di cui stiamo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta direktiva, o kateri govorimo danes, eh, o vodah namenjenih za človeško prehrano je dolgo leta predstavljala temelj v evropski zakonodaji za vode in eh, veliko je prispevala tudi k izboljšanju pitne vode v celotni Evropski uniji. Ampak eh, danes eh, želimo to direktivo še izboljšati. Tukaj gre predvsem za prisotnost določenih kemičnih in pa bioloških snovi v vodi. Zaradi tega je revizija še toliko bolj pomembna nekateri vidiki upoštevajo previdnostni pristop eh, in eh, na ta način presegajo priporočila eh, in zagotavljajo še boljšo pitno vodo za državljane kot predstavnica zelenih v tem parlamentu, pa ne morem biti zadovoljna eh, z tem eh, pristopom. Poleg tega eh, ne morem biti zadovoljna s prisotnostjo mikroplastike ali pa endokrinih motilcev. Evropska komisija se zdi, da želi zagotoviti ustrezno zaščito za državljane in omejiti tveganje za zdravje tudi v pitni vodi. Včasih prihaja eh, tudi eh, do izjemnih dogodkov, kot eh, recimo onesnaženja vode v regiji Veneto. predvsem pa bi rada spregovorila o pristopu, ki temelji na tveganju. Po mojem mnenju je potrebno bolje določiti ulogo uh, vseh uh, udeleženih v tem postopku. Najlažje pa bi bilo izboljšave doseči na področju um, pobude eh, državljani za boljšo pitno vodo in sicer s tem govorim eh, tudi o členu 13. Več kot 7 milijonov italijanskih državljanov je eh, bilo za zagotavljanje eh, boljše pitne vode in za univerzalen dostop eh, do vode. To bi morala biti temeljna človekova pravica in v središče je potrebno postaviti javnost. Potrebno se je izogniti privatizaciji, kajti privatizacija je bila neuspešna v Italiji, pa tudi druge. Torej, eh, voda mora biti javna dobrina na voljo vsem. In potrebno je izkoristiti priložnost, ki se ponuja, ko razpravljamo o tem predlogu in uh, pričeti je potrebno za resno razpravo o slabem upravljanju z vodo uh, in to še prav posebej pomembno z vidika podnebnih sprememb. Najlepša hvala. Uh, hvala lepa. Sedaj pa gospa Bojlen. Najlepša hvala, upravičujem se, ker sem prišla pozno. Poskušala sem biti na dveh mestih hkrati, pa žal ni šlo. Najprej bi se zahvalila poročevalcu in eh, drugih poročevalcem v senci. Kolegi so si zabeležili, kaj ste povedali in bod, mi bodo to poročali. Direktiva o pitni vodi je ustvarila te pogoje, da imamo po vsej Evropski uniji relativno varno pitno vodo in to vsekakor pozdravljamo. Najprej bi pozdravila to, da smo ponovno eh, unesli 13. člen v to direktivo, kar se tiče pravice do pitne vode. Ta državljanska pobuda je bila prva in eh, prejela je 1,1 milijona podpisov. Verjetno bi prejeli še več podpisov, ampak so pač v nekem trenutku morali eh, državljansko pobudo poslati naprej. Komisija je dejala, da se bo odzvala na to pobudo ampak eh, mislim, da državljanske pobude s tem predlogom komisije nismo zadovoljili. Gre samo za delni odgovor na to peti peticijo. Peticija je tudi prosila za to, da se vzpostavi človekova pravica do pitne vode in sanitacije in pa da se zagotovi to, da se bo zaustavilo privatizacijo pitne vode. Direktiva pitne vode se osredotoča tudi na ranljive skupine in na njihov dostop do varne pitne vode, to je pomembno. Težko bomo namreč govorili o dostopnosti, če tega ne bomo povezali z tem, da mora biti voda ugodna. Namreč eh, nič ne pomaga osebi, da ima v pipi pitno vodo, če si ne more privoščiti, da pipo odpre. To moramo nujno povedati. Svetovna organizacija za zdravje namreč. Eh, pravi, da je za dobavo vode v gospodinstvu na voljo največ 3 odstotke eh, prihodkov gospodinstva, oziroma toliko naj bi največ eh, namenili vodi. Torej, ta direktiva ni celosten odziv na državljansko pobudo in na resolucijo parlamenta, iz, eh, ki je dopolnila to resolucijo. Okrepiti moramo 13. člen, tako da bo ta res pomemben eh, del direktive. Po mojem mnenju pa je poleg tega pomembno razmisliti tudi o drugem. Pripravili bomo pravni argument glede tega, da zakaj je potrebno odpreti tudi prvi člen te direktive. Namreč, če se je komisija odločila, da je to odziv na državljansko pobudo, potem morajo cilji prenove te direktive tudi odražati to prvi odstavek pa ne govori o dostopnosti pitne vode. Podpiram to, da želi komisija povečati eh, transparentnost in omogočiti več informacij, ki bodo na voljo potrošnikom oziroma uporabnikom, ampak tukaj imamo določene um, probleme z subsidijarnostjo, poleg tega imamo tukaj tudi problem z 14. členom tretjim odstavkom, ki ni v področju uporabe te direktive. Kar se tiče tehničnih aspektov, bom gotovo pripravila predloge sprememb, naprimer tudi to, da se ponovno vključi stari sistem pogostosti vzorčenja. Kot rečeno, še naprej eh, podpiram eh, zaveze Svetovne zdravstvene organizacije tukaj. Hvala. Najlepša hvala. Prosim, da se omejite na tri minute oziroma na časovno omejitev, ker bomo drugače prepozni. Tako sedaj pa gospa Godin. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dragi kolegi in kolegice, zahvaljujem se poročevalcu gospodu Dontanu za besedilo in za predloge, ki jih je predstavil. Na začetku bi rada spomnila, da so države članice in njihovi organi tisti, ki so odgovorni za dostop do pitne vode ta sistem eh, deluje, eh, odgovarja specifičnim lastnostnim vsas, vsakega področja in mislim, da ne smemo posegati v eh, to ravnoteže, ki ga spoštuje tudi direktiva iz leta 1998. Ne smemo zahtevati višjih stroškov za potrošnike, spoštovati je treba načelo subsidijarnosti v razpravi o reviziji te direktive. Podpiram poročevalca, ki pravi, da ne smemo um, eh, otežiti dostopa eh, do vode za potrošnika. Seveda je treba skrbeti za kakovost vode. Eh, v Evropi smo to naredili, tveganje smo omejili, ni več kolere zaradi vode vode, ki jo pijemo, in že več kot 40 let skrbimo za ustrezno kakovost vode. Je pa treba spremeniti paradigmo pri razmisleku v eh, vodi. Boriti se moramo proti mikroonesnaževalcem. V mislih imam eh, naprimer mikroplastiko, endokrine motilce eh, in ostanke zdravil, ki jih je treba dodati v definicijo pitne vode boriti se moramo eh, proti takšnemu onesnaževanju. Lozana je vzpostavila eh, sistem eh, obdelave vode, ki preprečuje tudi ostanke zdravil, da bi prišli v pitno vodo. Nekaj ne treba narediti v tej smeri. Strinjam se s komentarjem gospoda Dontana, kar se tiče materijalov in snovi, ki so v stiku z vodo in glede obveščanja potrošnikov. Kar se tiče dostopa do vode, moramo bolj jasno definirati, kaj to pomeni. Pobudo je treba prepustiti državam članicam, ki skrbijo za izvajanje in tolmačenje te pravice. Ponavadi stroške prevzame davkoplačevalec. Pravica do vode za vse pomeni, da mora biti uh, voda dostopna vsem in da mora biti cena omejena z neko zgornjo omejitvijo. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa komentarji drugih poslancev. Spomnim naj vas, da nimamo veliko časa, tako da največ dve minuti. Posprosil pa bi vas, če ste lahko še krajši. Namreč eh, želimo dati poročevalcu priložnost, da se na koncu odzove na ta vprašanje in komentarje. Najprej gospod Florenc, izvolite. <clears throat> Ja, Hvala lepa, predsedujoči. Razumem, da ni veliko časa. Poročevalcu eh, bi rad povedal, da se z njim strinjam, namreč eh, prav ima, da je načel to temo, tudi komisija ima prav. Veliko novih snovi eh, je sedaj v vodi in prav je, da smo prenovili to 20 let staro direktivo smiselno je, da tukaj razmišljamo tudi o mikroplastiki in o zdravilih, ki pridejo v pitno vodo. Dobro je tudi, da imamo pristop, ki temeli na tveganjih. Komisija priporoča, da pijemo več pitne vode iz pipe, torej to je smiselno. Namreč pakiranje ene eh, trilitrske plastenke vode stane toliko kot eh, 3000 litrov vode drugače. Hvala lepa, da ste se torej lotili tega. Je pa zelo pomembno, da se testira kakovost pitne vode. To moramo še naprej testirati, predvsem pri zasebnih uporabnikih vode. Eh, Je pa res, da je sedaj prestroga, prestrogi nadzor pri zasebnih uporabnikih, ki niso priključeni na vodovodni cesti. Spremeniti moramo določene določbe tukaj, kar se tiče standardizacije gradbenih materialov in drugih materialov, ki so v stiku z pitno vodo. Ampak tudi tukaj ne smemo pretiravati, upam, da bomo prišli do dobrega pristopa. Hvala. Hvala, gospod Demesmaker. Ja, <clears throat> danke vel, darop ansluitend. Najlepša hvala, ker navezal bi se na to. Voda iz pipe v Bruslju je izjemno dobra pitna voda, tako da bi po mojem mnenju lahko te plastične eh, stekleničke v dvoranah kar zamenjali za vodo iz pipe. Res pa je, da moramo zaščititi to kakovost vode iz pipe. Kar se tiče predloga komisije, naj povem, da imam eh, nekaj kritik tukaj. Namreč imam pomisleke glede določenih tehničnih stvari, ki so nejasne. Naprimer to, da se lahko um, prekrivata ta predlog in obstoječa zakonodaja na ravni EU o živilih paziti moramo, da bo ta zakonodaja koherentna in da bo zelo jasno, katera pravila veljajo za kateri sektor. In potem v prilogi ena komisija navaja drugačne vrednosti kot Svetovna zdravstvena organizacija. Tukaj se sprašujem glede tega, ampak videl sem, da je poročevalec to omenjal v svojem mnenju. Zanima me tudi, kako je z veliko velikim povečanjem ozorčenja, predvsem, ko gre za vodo, to bo namreč povišalo eh, stroške in eh, ne vem, ali je to smiselno. Poročilo gospoda Dantana gre v pravo smer, po mojem mnenju, in eh, sam bom vsekakor pripravil kakšen predlog spremembe, zato da izboljšam to poročilo. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja je gospod Ris. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tako kot ostali se tudi sama zahvaljujem poročevalcu za odlično upravljeno delo. To je seveda zelo pomemben dosje in v našem doseju eh, moramo s prstom pokazati v pravo smer. Najti moramo to ravnotežje med eh, zagotavljanjem dostopa do pitne vode v Evropi. Ovenem pa ne smemo spremati nesorazmernih ukrepov, ker bodo stroški na to pristali na računu, ki ga plača potrošnik. Komisija predlaga eh, dnevne teste, ki se mi ne zdijo smiselni. Pogosto je treba eh, testirati glede na ustrezne parametre in to se mi zdi bolj eh, primeren pristop. To je tudi pristop poročevalca, če se ne motim. Drugi pomembni elementi nadgraditi je treba parametre, kjer je to potrebno, tako kot pravi eh, poročevalec, upoštevati je treba tudi endokrine motilce in tako naprej. Imamo vprašanje za poročevalce oziroma za komisijo glede analize tveganja, eh, za katero mora poskrbeti vsak eh, distributer vode. Imamo obdobje 3 treh let ali pa eh, šestih let, glede na velikost distributerja. Seveda eh, je treba izpostaviti tudi pravico potrošnika. Vsi imajo isto pravico do čim eh, čistejše, kakovostnejše vode. Najlepša hvala, gospod Šerje, pri Kenestine. Najlepša hvala. Mislim, da so drugi pokomentirali najpomembnejše točke, kar se tiče državljanske pobude in tudi tega, da potrebujemo harmonizirane standarde za materijale, ki so v stiku s pitno vodo. To je po mojem najpomembnejše. Predlogi spremembe, eh, naprimer predlog spremembe številka 10 je zelo dober. Kar se tiče eh, pogostost nadzora, to moramo eh, preveriti in razmisliti o tem. Kar se tiče skupnih standardov eh, za materijale, moramo upoštevati deseti člen. Tukaj jaz se zauzemam za to, da se upošteva načelo subsidijarnosti, to je ključnega pomena. Ne smemo tukaj nadaj, eh, dajati preveč velikih obveznosti na uh, naši ravni. Se pa strinjam z Nemško agencijo za okolje, ko gre za strupene snovi, ki se eh, oddajajo na skladišča, na smetišča. Mislim, da moramo tukaj eh, na, določen, na ta seznam dodati nove snovi. Dobavitelji pitne vode včasih v vodi najdejo snovi, ki jih ne poznajo in eh, ki še niso eh, na seznamu problematičnih snovi in tu moramo nujno urgirati. Bom pripravila predlog spremembe. Hvala, naslednji je gospod Gramatikakis. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da to poročilo ne vsebuje večjih problematičnih elementov. Je pa res, da moramo odgovoriti še na nekatera odprta vprašanja, naprimer infrastruktura. Državljani drugega največjega mesta v Grčiji, eh, Soluna, že deset dni eh, nimajo dostopa do vode. To je tudi področje Evrope, kjer je zelo pomemben turizem in to ima seveda ogromne posledice. Pomankanje pitne vode je velika, velika težava. Seveda nočemo, da ljudje eh, iz dneva v dan kupujejo ustekleničeno vodo, ker ima to prav tako posledice na okolje. Pripravljeni moramo biti, poskrbeti za več usklajevanja z vidika infrastrukture. rešiti moramo tudi problematiko sušnih obdobij. Nekatere države so eh, bolj prizadete zaradi suše kot druge, naprimer krški otoki. Še ena tema je za nas eh, izjemno pomembna. Zbrali smo že 2000 podpisov na to temo gre za vprašanje vode in distribucije vode. Ugotoviti moramo, kaj se dogaja v Evropski uniji in na kakšen način se borimo proti tem težavam. Pomagati moramo lokalnim skupnostim spoštovati moramo njihove pravice, njihove človekove pravice, njihovo pravico do dostopa do pitne vode. Gospod Hujtema. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Bom poskušal biti kratek. Zame je nespremljivo, da Evropska komisija črta deseti člen v svojem predlogu. Mislim, da eh, se moramo bolj osredotočiti na deseti člen, zagotoviti več jasnosti glede kontaktnih materijalov, ki imajo stik eh, z vodo uh, tam mora biti tveganje nizko, poskrbeti moramo za harmonizacijo na notranjem trgu, namesto da ga črtamo, ga moramo izboljšati in veseli me, da gre eh, poročevalec v tej smeri. Zame je pomembno zagotoviti tudi izjeme v devetem členu, tega ne smemo izbrisati, ampak moramo državam članicam omogočiti pod nekaterimi okoliščinami izjeme. Enako velja za 12. člen, eh, ta mora biti prav tako bolj jasen, če je začasno uh, kršen nek parameter, kjer ni tveganja za zdravje, eh, moramo jasno zapisati, kakšne so možnosti za države članice. Več je bilo povedano o eh, obveščanju in o tolmačenju različnih parametrov. Če si pogledamo predlog komisije, eh, se nam porodi veliko vprašanj. Vse skupaj lahko spremljamo 365 dni na leto, ampak zakaj? Zakaj? Nima smisla reševati težav, ki jih ni s takšnim nadzorom ne bomo nujno zagotovili vi, višjo kakovost eh, vode. Potrebujemo ustrezen pristop na podlagi eh, tveganja, to je treba povezati z ustreznimi eh, orodi za upravljanje. Ne smemo pa uvesti sistema, ki nam je teoretično všeč, v praksi na terenu pa nima učinka. Na to obveščanje in dostop do informacij tu moramo prav tako upoštevati, kaj je razumno. Nima smisla, nima smisla eh, povečevati upravnega bremena, če to nima pozitivnega učinka na pitno vodo. Najlepša hvala, glede na to, da tolmačenja ne bo več eh, od pol ene ure naprej. Bom besedo sedaj predal poročevalcu, ki se bo odzval, na to pa bomo besedo predali še komisiji ki lahko svoje komentarje poda v angliščini. Gospod Donta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Mislim, da ste izpostavili stališča, ki jih že poznam eh, po mojih pogovorih z vami. Pomembno je upoštevati cilj besedila. Nekateri poskušajo uvesti v tem besedilu nekaj, kar tam uh, nima nič iskati. Mislim, da bomo lahko našli eh, dogovor, ko bo enkrat znanstvena eh, skupnost prav tako enotna glede argumentov. Good. Najlepša hvala, sedaj pa komisija. Izvolite. Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu, poročevalcem v senci in seveda vsem, ki sodelujete pri tem dosegu. Hvala za dobro sodelovanje in temeljito upravljeno delo doslej. Komisija je še naprej zelo odprta eh, za sodelovanje, želimo eh, sodelovati konstruktivno kot doslej. Praktično brez izjeme ste vsi dejali, da je splošna usmeritev eh, tega predloga, njegovi cilji, spremljiva. Smo pa slišali različna mnenja glede nekaterih posamičnih vprašanj nočem podaljševati te seje, rad pa bi razjasnil dve stvari, ki nam lahko pomagata pri nadaljnih razpravah. Spomnil bi na cilje in pa se dotaknil uh, nekaterih eh, težav v eh, stališču poročevalca, s tem bomo uh, odrazili tudi nekatere komentarje poročevalcev v senci in drugih. Komisija je konstruktivna po našem mnenju bi lahko ta predlog sprejeli eh, še v tem sklicu, v tem mandatu in eh, naredili bomo vse za to, da podpremo svet in parlament eh, pri tem. Tolmači moramo žal prekiniti z tolmačenjem, ker smo z administracijo Evropskega parlamenta v delovnem sporu glede naših novih delovnih pogojev. Hvala lepa za pozornost. Um, uh, uh, to increase transparency in order to empower the consumers and to ensure sustainability of safe water provision again for the decades to come. Uh, and very important uh, and at, at, at